Bene, colleghi, eh, la baronessa Aston, alto rappresentante e vicepresidente della Commissione. Dragi colleghi, želel bi pozdraviti visoko predstavnico in podpredsednico komisije, Cathy Ashton. No pa Ashton je bila točna, zato to mora veljati tudi za nas. Vse prisrčno pozdravljam na tem srečanju, že drugič. Eh, prihaja na ta dialog z nami. Sicer pa smo imeli tudi več drugih priložnosti, manj formalnih priložnosti, vendar ravno tako plodne za izmenjavo. Kot vsi vemo, je Lisbonska pogodba in gospa Ashton, vi to seveda poznate, eh, nam daje velike pristojnosti in odgovornosti in zato je treba deloma prilagoditi tudi metode dela in treba je poskrbeti tudi za logistična sredstva, za finančna sredstva, da eh, bo tudi gospa Ešten lahko ustrezno izvajala svojo funkcijo. Želeli smo tudi eh, vzpostaviti primirno službo za znanje delovanje, ki bo podpirala tudi na mednarodni ravni vaše politične ambicije in vsi si seveda tudi veliko od tega pričakujemo. Torej, sedaj smo v fazi, ko moramo preiti v naslednjo fazo naših odnosov, torej ploden medsebojni politični dialog o vlogi Evropske unije. Treba je razpravljati o prednostnih nalogah zunanjega delovanja, potem kakšne prioritete eh, Eh, je treba zastaviti in na kakšen način doseči naše cilje. Mislim, da je pomembno, da tako kot smo se dogovorili, gospa Ashton, da se bo današnji dialog eh, po možnosti osredotočil na prednostne teme, vendar se mi zdi, da naj bi se omejili na res najpomembnejše teme. Uh, o situaciji v Afganistanu eh, in v Pakistanu, kakšna bi lahko bila politika EU v zvezi s delikatno temo odnosov z Iranom, potem eh, mirovni proces v bližnem, na bližnjem vzhodu. To je bil tudi predmet razprave Sveta za zunanje, zunanje zadeve včeraj. In potem problemi povezani z eh, afriškim rogom, potem eh, sodelovanje s strateškimi partnerji, torej tudi to eh, je pomembna tema in je vam pri srcu in nam pri srcu razen tega, pa eh, torej vi, eh, gospa Ešton, imate kot besedo prva in vas prosim za uvod in potem sledi razprava. Um, Hvala lepa. Vesela sem, da sem spet prisotna v odboru AFED. Vedno pravim, da je pomembno, da imamo redno izmenjavo mnen. Na ta način lahko slišim, kakšni so vaši pomisleki in skrbi. Um, še zlasti je zame pomemben ta odbor. To je tudi priložnost za to, da pojasnim, kaj počnem sama, kakšno je moje delo. E, skušala bom biti čim krajša, se želim, da bi čim hitreje začela potekati razprava, ampak želela sem se dotakniti ključnih področji, ki ste jih napovedali tudi vi, gospod predsedujoči, e, in ki verjetno poslance najbolj zanimajo. Ko sem začela z delom, sem povedala, da bodo moje prednostne naloge tri. Najprej spostaviti slu e, Evropsko službo za zunanje delovanje, In sedaj smo se tudi zahvaljujoč parlamentu, poslancem, zahvaljujoč vaši podpori in uh, smernicam, smo sedaj na takšni stopni, da bo služba kmalo začela delovati. Druga prednostna naloga uh, je sosedstvo, sosednje države. Uh, morda bi se lahko bolj poglobili tudi v to danes. Tudi sama bi želela spregovoriti nekaj besed o tem. Seveda sem obiskala Ukrajino, Gruzijo, Rusijo, Zahodni Balkan, Egipt, Izrael in eh, kmalo bo potekalo ministersko srečanje z vzhodnimi partnerji. Če osvetlim eno. Nek vidik naše sosedske politike je odločitev Sveta za splošne zadeve, da pošle priporočilo komisiji za Srbijo. Pomembno je tudi to, kar se dogaja s Kosovom. Uh, Eh, Kosovo dosega neka napredka na področju vizumske liberalizacije in ta napredek je prav tako pomemben. Vem, da so nekateri poslanci veliko časa posvetili eh, Zahodnemu Balkanu, veliko časa so preživeli v Srbiji in na Kosovo. Tretje, Tretja prednostna naloga, strateški partneri. Zame je bistvenega pomena, da Evropska unija sama zase določi, kaj si želi eh, pri takšnih odnosih v prihodnosti. To sem obravnavala tudi skupaj z našimi partnerji, za Hillary Clinton v ZDA. Z, uh, obiskala sem tudi Kitajsko konec avgusta z zunanjim ministrom Yangom, z zunanjim ministrom Rusije Sergejem Laurelem, se redno seljujem z eh, Indijo, z premijejem, z zunanjim ministrom. Uh, in uh, tudi pri vseh teh obiskih smo razpravljali o vidikih našega skupnega sodelovanja, nekaj besed o strateških partnerjih. Menim, da imajo naši strateški partnerji jasno idejo o tem, kako bi naj odnos z Evropsko unijo izgledal. Ampak v času po Lizboni smo lahko tudi mi sami bolj jasni in bolj učinkoviti ter lahko bolj jasno izrazimo, kaj pričakujemo od partnerstev, ki jih vzpostavimo. Zato smo začeli s tem, da povabimo vodje vlad in držav in naj oni predstavijo svoje mnenje o tem, eh, kakšne bi naj bili naše odnosi z partnerji, kakšne so naše želje za sedanjost in pa za prihodnost. Tudi na decembrskem Evropskem svetu bomo govorili o tem. Vesela sem, da Torej menim, da bi se morda danes poslanci želeli osredotočiti na posamezne strateške partnere ali pa na različne vidike tega, kakšni so naši odnosi s temi strateškimi partnerji oziroma naj bi bili v prihodnosti. Eh, seveda se tukaj želimo osredotočiti na Afganistan in Pakistan. Bila sem v Kabulu julija, obiskala sem konferenco in ko sem se srečala z predsednikom Karzajem sem mu jasno povedala, da Evropska unija razume, da je bilo potrebnega veliko dela in da je potrebno vključiti vse segmente družbe, tudi ženske v tamkajšnjo aktivnost. Z Hillary Clinton smo se srečali z skupino afganistanskih žensk in smo razpravljali o vsem mogočem, o mikrofinanciranju, o, eh, o gospodarskem razvoju, o izobraževanju, o sodelovanju v volitvah. To se je zgodilo ravno malo pred volitvami. In, uh, To bo bistvenega pomena za prihodnost Afganistana. Še naprej moramo jasno pošiljati sporočilo, da morajo tudi ženske upeljati v vse potrebne postopke za prihodnost. Vem, da veliko ljudi tukaj dobro pozna Afganistan in da bomo lahko zato se v razpravi posvetili tudi temu. Pakistan. Um, vodila sem skupino prijateljev demokratičnega. Uh, Pakistana skupaj z premijem Koračjem in uh, razmišljali smo o tem, kako najbolje izrabiti vire, tako mednarodne skupnosti, kakor tudi lastne vire Pakistana, zato da bi se spopadali ne samo s posledicami poplav, ampak tudi z gospodarskim razvojem, ki se ga želi Pakistan. Evropski svet je sprejel odločitev glede tega, kaj bi se naj zgodilo na področju trgovine, tudi to je zelo pomembno pri odnosu s Pakistanom. Eh, odziv Pakistana in sporočilo, ki ga želi poslati Evropskemu parlamentu, je to, da prepoznava pomembnost trgovinskih odnosov in da razume, da je to pomemben premik strani Evropske unije. Ta korak je potrebno podpreti ne samo sedanjosti, ampak tudi v prihodnosti. Še bližnjoshodni mirovni proces. Nestrpno pričakujemo, eh, kakšen bo tukaj napredek. Imam redne stike z senatorjem Mičelem. In uh, tudi on je še vedno zelo angažiran tako pri odnosih z palestinci, kakor tudi z izraelci in uh, skušajo skupaj premostiti trenuten zastoj. Sama sem obiskala regijo, sem se srečala z, pre, uh, z premijem Fajadom, z predsednikom Basom in z premijem Netanjahujem. Zdi se mi, da še vedno obstaja želja po napredku, če bi le našli način kako obravnavati moratori. Eh, vsakič, pri vsakem obisku, pri vsakem klicu sem bila jasna, tudi z jordanskim zonanjem ministrom sva se, poprav, sva se pogovarjala o tem. Eh, torej, vsi skupaj želimo podpreti prizadevanja, želimo spodbujati delo kvarteta eh, in želimo poslati takšno sporočilo, glede katerega obstaja soglase v Evropski uniji, želimo omogočiti rast palestinske države in jim omogočiti, da se ponovno vključijo v mirovna pogajanja v prihodnosti. Seveda pa bo tukaj potrebno vključiti ne samo obe strani, ampak tudi mednarodno skupnost. Potem bi želela govoriti tudi o Libanonu. O tem smo razpravljali tudi na svetu za zunanje zadeve potrebno podpreti vlado in pa eh, tudi, kar se tiče posebnega sodišča. Seveda, kolege, zanima tudi Iran. Kakor veste, sem poslala uradno pismo dr. Džaliliju, ki je moj eh, sogovornik v Iranu. Predlagala sem, da bi začeli pogovore na Dunaju novembra in zanima me, kakšen bo njegov odziv. Vedno sem jasno povedala, da je to dvotiren pristop, da je potrebno začeti dialog. To smo jasno izrazili, da smo zavezani možnosti dialoga. Videli smo, kakšen svežen je sprejel svet za zunanje zadeve, videli smo, kakšne so bili sprejeti ukrepi in v tej smeri bomo nadaljevali. Um, Nobelov nagrajenec za, za mir. And then I'm going to just mention one last issue, which again I think we'll talk Južjan Bao je Nobelo nagrajenec na mir, ki seveda uh, prav tako spremljamo njegovo situacijo, potem tudi, kar se dogaja v Somali za misijo Atalanta in pa želimo se tudi spopadati s problemom piratstva na somalijskih obalah. Sama sem vodila sestanek o tem, kako bi lahko afriško vodstvo zagotovilo, da obstaja strategija za Somalijo. Eh, to Somalijo je potrebno podpreti tudi na regionalnem nivoju, povezati se je treba z ZN, potrebno je omogočiti, da še naprej poteka trgovina, da lahko tudi. Um, FAO še naprej dostavlja hrano prizadetim območjem in da se bolj aktivno spopadamo s problemom piratstva na somalijskih eh, obalah. Eh, gospod predsedujoči, o teh temah bi želela danes razpravljati z vami. Sama sem zelo aktivna in z službo, ki bo kmalo spostavljena, bo, do, bo naše delo še boljše. Eh, predvsem je pomembno, da vzpostavimo delegacije na licu mesta pomembno je to, kar počnejo ljudje v našem imenu eh, povsod po svetu in to je tudi moja priložnost za to, da se jim ob tem trenutku zahvalim za to delo. Hvala, Veronica Ashton. Mislim, da lahko začnemo z razpravo in upam, da bo to zanimiva razprava in da, da bodo iz nje izhajale usmeritve tudi za nadaljno delo in primerne sugestije. Najprej bomo začeli s koordinatorji. Torej, tri minute imajo koordinatorji časa za govor in prvi je na vrsto, vrsti gospod Sele Franka z Evropsko ljudsko stranko. Hvala, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti gospe Eštonovi za njeno navzočnost. No ne vem, ali naj ji podarimo šopek rož, tako kot na plenarnem, verjetno ne, ampak kljub temu najlepša hvala, da je tu. In veseli nas tudi glasovanja na plenarnem zasedanju prejšnji teden o službi za zunanje delovanje in upamo, da bo to kmalu služba, ki bo lahko na bleščič način izvajala svoje naloge. Želim pa postaviti tudi vprašanje v zvezi s Kubo. Svet je sprejel stališče, da ne bo spremenil svojega mnenja, da pa bo izvedel določene, določeno sondiranje glede na možno približanje. Zato sprašujem gospo Ashton, ali ste istega mnenja kot vaš predhodnik gospod Solana, ki je menil, da mora kubanska vlada storiti več, kot da samo izpusti politične zapornike. In kubanski zunanji minister je povedal, da naj bi se Evropska unija koncentrirala na svoje lastne probleme in da si ne more predstavljati, da bi na osnovi sedanjega sedelišča sveta EU bilo možno približanje. Torej, zaradi eh, novih pogodb mora v to, vključiti, mora v to biti vključen seveda tudi parlament. Poznate no, najnovejše resolucije parlamenta o Kubi po smrti Orlanda Zapate eh, in eh, glasovali smo tudi v odboru za zunanje zadeve in za razvoj. Potem Saharova nagrada je bila prav tako podeljena kubanskemu predstavniku. Torej, kaj želite storiti, da bo eh, nagrajenec res lahko prišel v Evropski parlament in da bo eh, sprijel to nagrado, torej, da bo lahko eh, zapustil Kubo v ta namen. Hvala. Kolega Vigenin, tri minute. Thank you, chair. Uh, welcome in our committee. Hvala lepa, dobrodošli v našem odboru, gospa Eštonova. Dobro je, da se zdaj, sedaj premikamo od struktur k politiki, to je vznemirljivo. Imam strateško vprašanje o strateških partnerstvih. Ali bi morda lahko predstavili svoje stališče glede tega, na kakšnih temeljih bi naj bilo zastavljeno to partnerstvo? Države, o katerih razpravljamo, so seveda lahko naši strateški partnerji, pa vendarle med nami in njimi obstajajo velike razlike. Ko govorimo o specifičnih politikah za te države, bi bilo morda bolje najprej vedeti, kakšne cilje želimo doseči. Po Lizbonski pogodbi lahko Evropska unija igra drugačno vlogo, lahko je vodilni akter na številnih področjih, ampak najprej moramo jasno vedeti, kaj želimo doseči s temi strateškimi partnerstvi. Ali je to del nečesa velikega, kako razvoj novega svetovnega reda, če želite, ali gre zgolj za nek pragmatizem, za vzpostavljanje boljših trgovinskih odnosov, boljšega pos, boljšega podjetniškega vzdušja, ali lahko tukaj govorimo o skupnih vrednotah, ali lahko govorimo samo o skupnih ciljih. Ali sploh imamo skupne cilje pri vseh teh partnerjih? To je neko razmišljanje, ki je potrebno tako tukaj v odboru, kakor tudi v celotni Evropski uniji. In seveda je pomembno, kakšno je o tem vaše mnenje kot visoka predstavnica in pa podpredsednica komisije. In pa še bolj praktično vprašanje, ker ste so odgovorni za dialog med Srbijo in Kosovo in ker ste to omenili uvodoma, me zanima, kako predvidevate razvoj tega dialoga. Po zlomu vlade v Kosovu in pa prihajajočih volitev, kako menite, da se bo ta proces razvijal, ali obstaja kakšna časovnica, ali imate kakšen načrt glede tega, kako bi naj ta zadeva napredovala. To je zelo pomembno, še zlasti v luči nedavne odločitve sveta o, spre, o sprejemu prošnje Srbije za članstvo. Hvala, gospod Vigin. Gospa Najc, tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči, eh, gospa visoka predstavnica, dobrodošli. Najprej bi vam želela čestitati za dve dobri, odlični imenovanji za vrh Evropske službe za zunanje delovanje. Mislim, da je to imenovanje bilo zelo uspešno in čestitam vam ter nam sam za to, da smo dosegli dogovore, da smo odobrili vsa potrebna besedila za to, da bo služba lahko začela delovati na dan, ki nam je bil obljubljen. Seveda pa imamo tudi nekaj vprašanj v zvezi s tem. No, če zitam vam, služba bo postavljena 1. decembra. Kar se tiče evropske sosedske politike, smo včeraj imeli dolgo izmenjavo stališč z vašim kolegom komisarjem Füllem o tej temi. In, uh, kot eno izmed skrbi je omenil eh, zamrznjene konflikte. Ali bi nam lahko povedali, če predvidevate posebne ukrepe, ki bi lahko deblokirali zamrznjene konflikte in ki bi lahko ponudili rešitve teh konfliktov v zvezi z Afganistanom? Menim, da je skrajni čas za to, da začnemo razmišljati o vojaškem vidiku naših uh, operacij. Vedno bolj nam je jasno, da vojaške rešitve konflikta ne bo in da bo rešitev morala biti dosežena s političnimi sredstvi. Ne pričakujemo od vas, da boste razkrili vse skrivnosti, uh, Eh, da, sa skrivna orožja, ampak mislim, da bi morali o tem začeti razpravljati. Kar se tiče bližnjega vzhoda, seveda bi si vsi želeli tukaj rešitve. Zanima me, ali ste vzpostavili kakšne stike in če ja, kakšni so vaši stiki z vodji. Eh, iz islamske konference, arabske lige in vseh drugih, za vsemi drugimi akteri, ki igrajo pomembno vlogo v tej regiji. Ter kako bi lahko tisti, ki prispevali k miroljubni rešitvi. Lunaček. Hvala, gospa Lunaček, tri minute. Hvala, gospod predsednik, visoka predstavnica. Eh, gospa zunanja ministrica, kar tako vas bom imenovala. Eh, lahko uporabljam eh, takšne oznake, kot sama želim, gospod Tenak. Torej, gospa ministrica, tudi sama vam želim čestitati. Uspelo nam je doseči dogovor, zato da bo lahko začela 1. decembra služba za zunanje delovanje delovati. In uh, kakor veste, je vprašanje izgradnje miru in pa civilnega upravljanja kriz za nas zelo pomembna tema. Zanima me, kako boste postopali tukaj. Tudi kolegica Brandner bo verjetno povedala nekaj o tem. Kot vprašavka za Kosovo bi želela vprašati tudi nekaj o Zahodnem Balkanu. Najprej vprašanje vizumske liberalizacije, začetek eh, vizumskega programa in pa časovnica za Kosovo. Svet je dal zeleno luče za Srbijo, da eh, poda mnenje o Srbiji in da se začne proces. In eh, bistvenega pomena je, da komisija sedaj tudi objavi vizumsko strategijo in pa časovni načrt za Kosovo. Bosna in Albanija oziroma njihovi prebivalci bodo lahko v prihodnosti prosto potovali. Edini državljani Zahodnega Balkana, ki ne bodo mogli potovati, so prebivalci Kosova in niti ne vejo, kakšna je časovnica. Veliko so naredili na področju zakonodaje, eh, sporažome ponovno sprejemo in tako naprej. To so naredili. V predpoletjem je bilo rečeno, da bi morda strategijo lahko dobili septembra, pa strategije nima, nimamo. Kaj pa še na tem področju, da bomo dobili strategijo? In pa to, kar je pomenil gospod Vigening, dialog. Vem, da trenutno obstaja stavna kriza na Kosovu, ampak dialog je nekaj, kar, eh, na kar to naj ne bi nujno vplivalo. Kakšna je vaša časovnica, kdaj menite, da boste začeli s tem dialogom in katere teme boste obravnavali. In eh, še zadnje, nekaj glede bližnjo-shodnega mirovnega procesa. Danes jutraj so me presenetile novice. Eh, poročali so o demonstracijah arabskih izraelcev v Izraelu. Um, prišlo je do nasilnih izbruhov, uh, protestirali so proti novi zakonodaji, ki bi od vsakogar, ki želi postati izraelski državljan, da se izreče o svoji lojalnosti izraelski državi in to je za Arabce sporno. Ali ste se z izraelsko vlado pogovarjali o tem ali je to del vaših razprav z eh, predstavniki Izraela? Hvala, gospa Lunaček. Sedaj pa še podpredsednik med koordinatorji, prvi podpredsednik, gospod Provera, tri minute. Tudi jaz eh, se vam, gospa baronica Ashton, zahvaljujem, da ste prišli k nam in želim povedati nekaj o Somaliji. Od 2007 je eh, komisija izdala 147 milijonov evrov za vojaško misijo v tej državi za stabilizacijo te države. Ob tem pa so tudi države članice že prispevale svoj delež. Učinkovitost eh, teh skupin je skromna, če upoštevamo, da je tako imenovan, da tako imenovan eh, tranzit, tranzicijska vlada torej kontrolira eh, približno 8 kvadratnih kilometrov. Eh, islamska sodišča in milice Al-Shabaab eh, kontrolirajo Mogadišu. Eh, in se širijo v velike dele Somalije in s tem stabilizirajo vsta del Afrike. Edino, kar je um, varno in stabilno, je Somaliland, ki i mu je pomagal dolgo, do, dolgo nur, eh, eh, torej mednarodna skupnost in je prišlo tudi do pomiritve med posameznimi eh, plemini. In tam so imeli tudi že tri volitve, ki so bile izvedene brez nasilja na demokratičen način. Z ozirom na to, da je ameriško zunanje ministrstvo želi vzpostaviti partnerstvo z vlado Somalilanda, kakšen namen ima pri tem Evropska unija? Ali se vam ne zdi potrebno, gospa baronica, da politično in ekonomsko investiramo v Somaliland, ki je model stabilnosti tudi za druge Somalce in ki je lahko tudi model za reševanje krize? In to tudi brez dragih eh, mednarodnih konferenc, ki ponavadi potekajo v bližnji Keniji, ki doslej niso prevedle do večjih, pomembnejših rezultatov. Hvala, gospod podpredsednik Probera in sedaj eh, gospod Tanok. Hvala lepa in dobra dobrodošlica baronici Eštonovi, eh, visoki predstavnici in podpredsednici komisije. Eh, čestitam vam k temu, da ste končno spostavili službo za zunanje zadeve. Eh, proračunska neutralnost bo seveda težavna, ampak v trenutni proračunski klimi je potrebno strajati pri tem. Dve zadeve v povezavi za Afriko, to ste omenili na kratko. No, ene niste, in sicer gre za Južni Sudan in pa referendum o neodvisnosti, ki se bo kmalo zgodil verjetno eh, skrbi nas, da bo tukaj prišlo do izgredov. Eh, videli smo, da ste imenovali Rozalin Mačin eh, prisotnoče in to je bila dobra izbira. Ali lahko zagotovite, da bo vse potekalo tako, kot je treba in da bo kakršnakoli oviranje strani predsednika Baširja naletelo na oster oziv Evropske unije. Pa tudi zanima me, kako bi lahko vzpostavili trajno misijo za opazovanje volitev. Potem eh, misija Atalanta v Afriškem rogu. Vsi vemo, da je Somalija praktično propadla država, eh, prehodna vlada komaj nadzoruje sploh glavno mesto. Ali lahko poveste, če se boste če boste sodelovali z Somalilandom, bivšim britanskim prorektoratom, ki je edino kolikor toliko stabilno, stabilna regija v tem območju. Uh, eh, 1960 je v bistvu to bila celo država. Um, ali razmišljate o podpori tej regiji? Oni bi lahko bili zelo dejavni pri stabilizaciji uh, afriškega roga. Sam sem potem tudi nekaj o Zahodnem Balkanu, eh, sam sem poročevalec za Črnogoro, obiskal sem jo pred nekaj tedni. Čestitam vam tudi za vzpostavitev pogovora med Kosovom in Srbijo in če govorim eh, osebno, ne v imenu moje stranke, sem dolgotrajni podpornik za bolj zmirno razmišljanje eh, o končni rešitvi meje mislim, da, Kos, da meje Kosova ne bi smeli preveč uh, dokončno določiti. Lahko bi se zgodilo, da bi to postal Tajvan v Evropi, saj pet članic Evropske unije še vedno ni priznalo Kosova. Prihodnost je torej negotova in to je tudi hudo breme za naše davkoplačevalce, 2 milijone evrov na leto samo za EULEX. Eh, in eh, prisotnih je tudi veliko drugih mednarodnih organizacij, KEFOR in tako naprej. Uh, Zdi se, da strategija ni še dovolj dobra, imamo dobre ljudi na licu mesta, ki opravljajo odlično delo, ampak ni neke jasne strategije. E, torej, kako predvidevate pogovore med Kosovom in Srbijo pod vašim okriljem? Hvala, gospod Tanok. Gospa Lüzing, tri minute. Ja, eh. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa Ešten, za to izmenjavo mnen. Želim opozoriti na Eh, eskalacijo nasilja v eh, zasedeni Zahodni Sahari in želim vas, gospa Ešten, prositi za kratko stališče. Že več tednov kampira 14 tisoč do 12 tisoč saharicev iz protesta proti eh, okupaciji Maroka v bližini Al-Ajona v Šotorišču in s tem želijo opozoriti na neznosno življensko situacijo in se zoperstaviti eh, izrabljanju naravnih virov strani Maroka. To moramo razumeti kot eh, obupen klic v sili, ki naj pretrese svetovno javnost in tudi Evropsko unijo. Prejšnji teden je situacija eskalirala. Maroški policisti so eh, ustrelili 14-letnega Sahaurica, ki je bil na poti v tabor, ki se sam imenuje tabor dostojanstva. Najmanj sedem spremljevalcev je bilo ranjenih. EU se definira kot burka za človekove pravice, vendar zelo tesno sodeluje z Marokom, ki je tam, ki to območje zaseda in ki je pristojn za situacijo ljudi tam. In želim vprašati, kako na to lahko reagira EU kako lahko prispeva k temu, da uh, usmrtitev tega mladinca ne bo ostala nekaznovana. In zato vas sprašujem, kakšne namene ima Evropska unija, da bi se odzvala na to zaostritev ali bo EU sprožila preiskave, da bi poklicala na odgovornost uh, pristojne osebe in kako bo ta situacija vplivala na prihodno sodelovanje med Marokom in EU. Uh, Drugo vprašanje se nanaša na Somalijo, UETM in um, intervencija za pomeritev Somalije. Um, Eh, zaradi te, pri tem mora Evropska unija sodelovati s silami, ki so zagrešili tudi vojne zločine, naprimer TFG. TFG rekrutira tudi roke in to velja tudi za Amazon in za vojaške sile Ugande in Etiopije. IOTM e prispeva k temu, da se spodkopava embargo na izvoz orožja v Somalijo. E, zgodilo se je tudi že, da so Ehm, ehm, s, eh, vojaki eh, prešli v vrste opozicije. Ehm, veliko je tudi še drugih hudih primirov v tej državi. Sprašujem vas, kako je to v skladu s eh, politiko EU na področju človekovih pravic. Hvala. Gospa Lösing, sedaj pa bomo omogočili Visoki predstavnici, da odgovori. S tem tudi zaključujem seznam prijavljenih govornikov. Ne morem sprejemati drugih. Prosim, gospa Ešten. Sedaj vas prosimo za odgovor. Koliko časa imam? 7-8 minut. Um, minut. Hvala lepa. Postavili ste izjemno število raznovrstnih vprašanj. Zdelo se mi je, da boste šli v širino. Gospod Salafranka, hvala, hvala vsem za prijazne besede. Kuba. Na svetu smo slišali naslednje. Jasno je, da potrebujemo obdobje razmisleka v kontekstu veljavnih sporazumov. Zato se nič ne sme spremeniti in izvajali, bom tako imenovane, sondaže, kot je rekel nemški minister. Zelo na tiho bomo govorili o določenih vprašanjih. To ne pomeni, da so se stališča spremenila. Ko govorim o tem, kar je opisal Javier Solana, mislim, da ni dovolj, da se stori samo to. Mislim, da ima svet tukaj prav. Pomembno je, da priznamo, kako pomembna je nagrada, ki smo jo podelili gospodu Farinjasu. Sedaj pa mislim, da je trenutek, da samo razmislimo takšne ozračje. Gospod Vigenin, hvala za vaše komentarje v zvezi s strateškim partnerstvom, ali jih pregledujemo in ali menimo, da so učinkovita. Kakšna bi naj bila njihova vloga? imamo številne strateške partnerje. Evropska unija in Evropska komisija jih tako opisuje in so zelo raznovrstni. Tukaj imate prav. Zato za vsakega poskušam ugotoviti, kako bi naj ta odnos izgledal. Naprimer, Združene države, Rusija, Kitajska, Indija. To so velike sile, velike potencijalne sile v svetu, imajo tudi možnost, da vplivajo na naša življenja v smislu gospodarstva in političnih odnosov. Imajo tudi možnost, da so potencijalno pomembni partnerji v naših dejavnostih. Če govorimo o piratstvu in o tem, kar se dogaja za talento, in tukaj lahko omenimo tudi Kitajsko, Indijo in Rusijo, zato moram razmisliti o tem, kako naj bi izgledal naš dvostranski odnos upoštevati pa moram 27 držav članic pri tem, kaj bo bistvo našega odnosa. Kako bomo poskrbeli, da imamo ustrezno trdne odnose, ki so dvostranski. Tukaj imamo v mislih, da imamo jasno stališče Evropske unije, da vsi vemo, zakaj si prizadevamo. To mora biti gospodarski odnos, politični dialog in to, da krepimo drug drugega. Seveda moramo biti sposobni spregovoriti tudi o zadevah, ki nas zanimajo, naprimer človekove pravice. Ob enem pa moramo razmisliti tudi o vlogi, ki jo imajo v svetu in o vlogi, za katero bi mi želeli, da bi jo imeli v svetu. K sebi in Kosovu se bom vrnila, ko bom govorila o drugih zadevah, zato da bom vse odgovorila v svežnju. Sedaj pa želim spregovoriti o dialogu in časovnici. Hvala lepa tudi za lepe besede, za dve imenovanji, ki sem jih izvedla do sedaj. Mislim, da sta to zelo nadarjena posameznika in vesela sem, da sta se strinjala, da mi pomagata pri Evropski službi za zonanje delovanje. Zamrznjeni konflikti so zelo pomembni elementi našega dela. To bo vedno pomembnejše pri našem delu. Ne omenjam samo pridne strje potreba, da se premaknemo iz neformalnih na formalna pogajanja v formatu 5 plus 2. O tem razpravljamo z gospodom Lavarovom, ruskim zunanjem ministrom. Ko govorimo o prihodnosti Moldavije, mislim, da se moramo prav tako vrniti k temu. Strinjam pa se, da to mora biti del našega dela. To ustreza našemu delu in parlament že. Dlje časa opozarja na to, da si prizadevamo rešiti spore, rešiti konflikte in jih tudi preprečiti. In mislim, da moramo biti pri tem uspešnejši. Afganistan. Nisem odgovorna za vojaško posredovanje v Afganistanu, vendar odgovorna sem za to, da zagotovim, da imamo ustrezne civilne misije, ustrezne policijske misije, zato da zagotovimo, da bodo ljudje tam varni, da bodo lahko prispevali k življenju Afganistancev. To je nekaj, čemur sem se sama posvečala in mislim, da se vsi strinjamo, da je to zelo velikega pomena. Kar zadeva stike, ki jih imamo po Bližnjem vzhodu, lahko omenjam Arabsko ligo, Sirijo, Jordanijo in tako naprej. Mislim, da so vsi ti lahko pomembni partnerji, da dosežemo napredek na umirovnem procesu. Gospa Lunaček, strinjam se z vami. Pomembno je, da upravljamo s krizami, ampak vedeti moramo, da mora to biti osrednje delovanje v vseh naših odnosih. To zadeva Indijo, Pakistan in vso, vse druge države, kjer smo aktivni. 135 delegacij imamo. Že večkrat pa sem že povedala v parlamentu, več kot 100 držav bo žrtev podnebnih sprememb. Pogledati moramo, kaj se dogaja po vsem svetu, po ključnih delih sveta in vidimo lahko, da lahko imamo zelo pomembno vlogo tukaj. Sedaj pa kar zadeva Srbijo in Kosovo časovnica za pogovore je odvisna od premijeja Tačija in predsednika Tadiča. Mislim, da se bo ta proces kmalo začel. To bomo začeli izvajati zelo na tiho. Začeli bomo s praktičnimi vprašanji, ki vplivajo na življenje ljudi, na vsakodnevno življenje. Mislim, da lahko dosežemo ustrezen in pravi napredek za njih. Kako daleč bomo prišli in koliko bomo rešili, je odvisno od tega, kako hitro se bo zadeva premikala. V komisiji sem danes dopolno razpravljala o vprašanju vizumov. To je zelo pomembno vprašanje za premija Tačija. Jasno je povedal, da si sami tega želijo in res je, to je država, ki mora doseči napredek. Imate pa prav tudi v tem, da Evropska unija potrebuje perspektivo v zvezi s tem. Upam, da bomo videli napredek na tem področju. En mesec dela nas še čaka in s komisijo bomo preučili, ali lahko. Tukaj napredujemo. Kar zadeva bližnji vzhod in to, da Izraelci predlagajo opis svoje države in da morajo to prevzeti tudi državljani. Svidnjam se z palestinci, to niso vprašanja, o katerih moramo spravljati sedaj, to so vprašanja, o katerih bomo razpravljali v okviru širših vprašanj v zvezi s statusom ljudi v Izraelu in Palestini in to moramo priznati kot najpomembnejše vprašanje. Gospod Provera, vi ste opozorili na Somalijo, opisali ste neuporabnost mednarodnih konferenc. Sama pa sem se udeležila ene, ki ni bila neuporabna. Tam sem bila podpredsednica. Preučevali smo države v regiji in tudi regijske organizacije, Mozambik in tako naprej. Vsi so se združili za to, da bi preučili, kako lahko razvijemo upravljanje v Afriki na tem področju. Zelo pomembno je, da zagotovimo, da podpiramo afriške voditelje, zato da rešijo tiste vprašanja, ki jih najbolj skrbijo. Mi lahko tukaj igramo podporno vlogo in pomagamo, tako v smislu sredstev, ki jih jim zagotavljamo, pa tudi v smislu dela, ki ga upravlja Oli Ren. In tudi v smislu dela, ki ga lahko opravi vlada v zadevni državi. Zelo pomembno je, da imamo vse obsegajoč pristop mislim pa, da moramo države v sošeščini spodbujati, da odigrajo vidnejšo vlogo. Gospod Tenak, hvala lepa za vaše pismo, mimo grede, zelo zadovoljna sem, da naše skupine lepo skrbijo za vas, kar zadeva varčevalne ukrepe in varčevanja. Strinjam se z vami, upam, da bomo lahko bolj učinkovito porabljali svoje sredstva in jih krati tudi prihranili želim nekaj sredstev ponovno vložiti, zato da bi prihranila v prihodnosti. To sem že povedala. Kar se deva Sudan, povedati vam moram, da imate prav, doseči moramo napredek. Ko je Bankimun obiskal Evropski parlament, so se znova srečala. To je opisal kot najpomembnejše zunanje politično vprašanje začetka naslednjega leta. Predsednik Mbeki oziroma nekdani predsednik Mbeki veliko dela na tem področju. To zadeva vprašanje gospodarstva, vprašanje, ki ne zadevajo samo sever in jug, ampak da so tudi države zaliva vključene v to, v vzhodnem Sudanu, zato da bi lahko poskusili rešiti problem. Veliko mednarodnih prizadevanj je, vse to skladujejo Združeni narodi. Vesel, vesela sem, da je bil Bankimun z vami, da je spregovoril o tem in videti moramo, kako daleč bomo lahko prišli v tem procesu, da bomo učinkoviti, da bomo postopali tako, kot je treba celotna mednarodna skupnost si mora prizadevati za to, da vidimo, kaj lahko storimo v prihodnosti. Lahko pa vam povem, da smo vsi zelo zaskrbljeni. Unifor sem že omenila. Tudi cela abeceda organizacij, ki sodelujejo v Kosovo, tudi to sem omenila. Mislim, da lahko to izvedemo bolje. In v Kosovo moramo biti bolj učinkoviti. Hvala lepa. kar pa zadeva Zahodno Saharo. Ključni ljudje, tukaj gospa Lözing, so tisti, ki morajo zagotoviti, da se bodo strani še vedno pogajali. Evropska komisija je največja donatorka humanitarne pomoči in poskušamo sodelovati z njimi, kolikor gre. Vsekakor pa bom to vprašanje še enkrat preučila. Hvala. Grazie, signor Aston. Eh, la precisione. Ne... Hvala za ti odgovore, hvala tudi, da ste se držali časa. Se kaže, kaže da ste zelo zbrana oseba. Torej, ostali imajo časa minuto in pol. Če želite postaviti več kot eno vprašanje, si morate pravilno razdeliti čas pod predsednik za odbor za varnost gospod Dežan. Hvala želim vam najprej čestitati k temu, kar vam je uspelo, da sprožite dialog med Srbijo in Kosovom. Z gospodom Tadičem ste imeli zelo pomembne stike in zato vam čestitam k zelo pomembnemu rezultatu. Vendar želim se tudi eh, izraziti kritiko z ozirom na varnostno in obrambno politiko, ki eh,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 Ehm, pri dinamiki, naprimer Atalanta. Torej, odgovornost dr posameznih držav je seveda v ospridju, seveda ste imeli tudi veliko dela pri vzpostavljanju struktur službe za zunanje delovanje, tudi ekonomska in finančna kriza igra določeno vlogo, vendar se mi vendarle zdi, da imamo tudi povod za, za skrbljenost. In to so povedali tudi ministri. Eh, slišal sem gospoda Camerona, ki. Uh, ko govorijo o obrambi, Evrope sploh ne omenja. Tudi Evropska obramna agencija nekako malo plava in edini, ki je junija eh, govoril o tem, je bil gospod Rasmus mm, Znata, ki, s katerim se zelo dobro razumete, ampak pravzaprav bi pričakovali nekaj pobud in dobro bi bilo, če bi ta politika bila postavljena na bolj solidne temelje. Hvala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 vprašanje in tako dolgo, dokler ne bom dobil odgovora. To sem že vprašal pri eh, srečanju s predsednikom parlamenta in sicer gre za mandat, za definicijo eh, okvirnih eh, odnosov z drugimi državami. Naprimer, prej naslednji teden gre delegacija v Libijo in ta ne pozna mandata, ki jih Ga, eh, ki torej ne pozna okvirov, ki jih določa svet za mandat za pogajanja z Libijo. Torej mislim, da moramo najti boljše oblike eh, da potrebujemo tudi ustrezne dokumente, ki jih je možno konsultirati. Če to ni dovolj sensibilen dokument, potem eh, tudi ne vemo, zakaj eh, Evropski parlament nima dostopa do tega dokumenta. Kajti, ko gremo v druge države, seveda tudi trpi verodostojnost. Eh, Evropske unije nasploh in odnosov med posameznimi inštitucijami. Mislim, da je to treba spremeniti. Hvala, gospod Panceri, gospod Arlaki, minuto in pol. Eh, uh, Hvala lepa. Čisto kratki vprašanje, eno o Iranu in eno o Afganistanu. Ali se strinjate, da Evropa tukaj zamuja veliko priložnost, da bi predstavili pomemben predlog v zvezi z jedrskim vprašanjem v Iranu. Do sedaj se je razprava vedno bolj ožala in sedaj smo na stopni sankcije da ali ne. Zanima me tudi, ali se strinjate, da je Evropa zamudila zelo veliko priložnost v zvezi z turško-brazilskim predlogom o bogatenju urana zunaj Irana. S tem predlogom so se strinjali Iranci, na začetku pa tudi ameriška vlada. Potem pa so si naenkrat premislili in predlog zavrnili. Zanima me, kaj menite o tem. In zanima me tudi, kakšno je vaše mnenje o tem, da se pojavlja tveganje, da bo razprava še bolj omejena v prihodnih mesecih. Kar zadeva Afganistan, smo v zadnji fazi strategije za Afganistan. Parlament že eno leto pripravlja to strategijo, ki je na nekaterih področjih zelo podrobna. Stališče komisije vsaj zaenkrat ni zelo konstruktivno. Upam, da boste posredovali in zadevo popravili. Hvala. Honorevole Erle. Hvala, gospod Arlaki. Gospod Šulc, predsednik delovne skupine za bližnji vzhod, bližnji vzhod oziroma gospod Pötering, predsednik skupine za delovni vzhod, eh, delovne skupine za bližnji vzhod. Minuto in pol. Hvala, gospod predsednik, gospa visoka predstavnica in podpredsednica komisije. Ne zavidamo vam vaše naloge z s tem svetom se morate ukvarjati in tudi še 27 zunanimi ministri. Vaše delo spremljajmo s simpatijo, s naklonjenostjo in s podporo. Vendar z veliko zaskrbljenostjo ugotavljamo, kako so stvari povezane. Povezane v delovni skupini za bližnji vzhod smo prejšnji teden povedali, da so izjave iranskega predsednika Ahmadineja do Izraela popolnoma nespremljive in seveda branimo življen pravico do obstoja Izraela, vendar tudi pravimo, da ni sprejemljivo in sprašujem, ali naj ne bi uporabili bolj jasen jezik, da je nesprejemljivo, da Izrael nadaljuje svojo politiko gradnje, gradnje naselij. To je ovira za ves mirovni proces. Niti vzhodni Jeruzalem ne sodi v Izrael, pa tudi ni pra, Izrael nima pravice, da na Zahodnem bregu nadaljujejo z gradnjo naselbin. Ali vidite možnost, priložnost, da bi tudi združeni narodi se eh, bolj ukvarjali s tem problemom, če kvartetu uh, ne bo uspelo doseči uspeha. Torej, vprašanje miru uh, na Bližnjem vzhodu naj bi postalo osrednje pri vašem delu. Hvala, gospod Pötering, gospod Berman, predsednik delegacije za odnose z Afganistanom. Minuto in pol. Thank you, chair. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa visoka predstavnica. Strenjam se z Anemi Nates ko pravi, da moramo pregledati evropsko strategijo v Afganistanu in da moramo ponovno razmisliti o vojaškem posredovanju tam, kajti uspeh je zelo, zelo daleč stran. Eno konkretno vprašanje o Afganistanu. Dva francoska novinarja sta že več kot 300 let, a 300 dni, se upravičujem, ugrabljena v Afganistanu. Kako po vašem mnenju poteka sodelovanje med službami Evropske unije, zato da bi ta dva novinarja rešili? In še eno vprašanje. Sem tudi član odbora, pododbora za človekove pravice. Poročilo, na, ki je bilo objavljeno na spletni strani Wikileaks, poroča o tem, kakšne so bile zlorabe v Iraku. Zaradi tega so se pojavili klici potem, da bi preučili, kaj se je dejansko tam dogajalo. Mučenje, pobijanje civilistov. Zanima me, ali podpirate te pozive. Hvala. Grazie, onorevole Berman. Hvala, gospod Berman. Sedaj pa ima besedo gospod Šulc, minuto in pol. Um, torej, pridružujem se veselju govornikov pred mano nad tem, da uh, ste v rednih stikih z našim odborom in imamo možnost, da vam pravočasno postavljamo vprašanja. Konkretno vprašanje izhaja iz resolucije o Moldovi, ki smo jo sprejeli prejšnji teden. Med drugim pobudo Mizeberg eh, med Nemčijo in Rusijo pozdravljamo, ki pomeni povišanje varnostnega foruma na ministersko raven. In vi in gospod Lavrov bi s tem eh, dobili nalogo rešiti eh, pridnistrski problem. Kaj, kako ocenjujete ta predlog in ali ste že postani, ak, postali aktivni v tej smeri in kako je možno, da ta tema ni bila obravnavana na vrhu EU eh, Rusija vrstovo nekaj dni pred tem? In ali ste bili vključeni ali pa je običajno, da Evropsko zunanjo ministrico eh, Evropska zunanja ministrica dobiva naloge iz takih bilateralnih dogovorov. Hvala. Gospod Šulc, sedaj pa ima besedo gospod Kelan, minuto in pol. Hvala lepa gospod predsednik. Hvala lepa, gospa Ashton, da ste z nami delili svoje zamisli in želim vam obilo uspeha ob začetku delovanja Evropske službe za zunanje delovanje. Veliko pomislekov je bilo, da zato, ker ni čezatlantskega usklajevanja in ker so določene države članice EU podale nekatere pobude, da bi zaradi tega Rusija lahko Evropsko unijo obrnila proti Ameriki ali eno državo članico proti drugi. Ali se strinjate, gospa Ashton, da bi morali, preden začnemo tesneje sodelovati z Rusijo, Rusijo prositi, da izpolni prejšnje obveznosti, naprimer premirje z Gruzijo? Zanima me tudi, če se boste srečali z svojimi ruskimi sogovorniki ali boste spregovorili o resnih pomislekih, ki jih imajo nekateri poslanci o sojenju Kodorkovski. To vedno bolj kaže, kako nezadostno deluje rusko pravosodje. Hvala. Hvala, gospod Kilam. In zadnji v tem bloku je gospod Van Orden, minuto in pol. Uh, thank you very much, Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospa Ešten. Čas je zelo malo, zato se bom posvetil samo enemu vprašanju in sicer vprašanju Zimbabveja. Mislim, da o tem danes popolnoma še nismo spregovorili. Posebej me zanima enostransko imenovanje strani gospoda Mugabeja veleposlanikov. Še posebej imenovanje veleposlanice za Evropsko unijo, gospe Mučada. Kakor veste, se premijer Morgan Čangiraj s tem ni strinjal. Mugabejevi ljudi sami enostransko imenujejo veleposlanike. Čangiraj je bil v stikih z Evropsko unijo in nas prosil, da zavrnemo veleposlanico. Kolikor vem, je postopek tak, da dokumente o veleposlanici predložijo svetu in komisiji. Pisal sem tako Barozu kot Van Rompuju, ampak glede na to, da imate tudi vi vlogo na teh področjih in da ste tako v svetu kot tudi v komisiji, domnevam, da imate nekaj moči pri tem. Zato vas tudi sam pozivam, da. Si prizadevate za to, da bi zavrnili imenovanje gospe Mujade ali kogarkoli kot veleposlanika, ki ga imenuje Mugabe sam. Hvala. To bi poslalo zelo močan signal. Hvala, gospod Van Orden. Sedaj pa ima besedo spet baronica Ashton. Vem, da ste zelo urajeni, in, ampak kljub tem vas prosim, da uh, niste daljši od desetih minut. Hvala lepa, gospod predsednik. Prav gotovo se bom potrudila za to. Gospod Donšon, hvala lepa za pripombe o Srbiji in Kosovo. Vprašanja varnosti in obrambe vidim drugače. Pravkar sem imel, oziroma nedavno sem imela posilo z 27 ministri za obrambo in govorili smo o tem, kako bi lahko dosegli napredek. Govorili smo o več vprašanjih in eno od zelo zanimivih vprašanj je vseobsegajoč pristop. Vsi veste, da jih to zelo zanima. Namreč, ko preučujemo vojaška vprašanja, želimo zagotoviti, da upoštevamo tudi kontekst, kako lahko strateško sodelujemo po celotni Evropski uniji in uporabimo instrumente za to, da rešimo temeljna vprašanja. Razmisliti moramo tudi o tem, kako bi lahko v strukture bolje vključili tiste vprašanja, ki so za vas zelo pomembna. Bolj obvladujemo to, kot si morda mislite. Ne bom pa govorila v imenu gospoda Camerona. Veliko krat se zgodi, da premijeji govorijo večkrat z vidika suverenosti. Pomembno pa je, da imamo sodelovalni pristop. To je zelo pomembno v Evropski uniji. Evropska obrambna agencija, tudi z njimi sem se sestala in veste, da ta teden intervjuja, intervjujem kandidate za vodje te agencije in mislim, da nam bo to dalo možnost, da zagotovimo pravo ponudbo za Evropsko unijo, zato da vemo in da pokažemo, da takrat, ko je proračunskih sredstev malo, ko je gospodarstvo v krizi, lahko storimo še več, da ponudimo pomoč na področju raziskav in razvoja in tako naprej. Države članice pa lahko ohranijo svoje obramne zmogljivosti, obenem pa tudi bolj učinkovito sodelujejo. Naprimer, ko se srečajo francozi in angleži, bo tudi to predmet njihovih razprav. EU, NATO. Redno sem v stiku z generalnim sekretarjem Rasmussenom. Veliko govorimo o večjem sodelovanju in boljšem usklajevanju, zato da različna politična vprašanja ne vplivajo na našo sposobnost, da na terenu sodelujemo. Strinjam se, govorila sem tudi z generalom Petresom o tem, kaj bi lahko storili v Afganistanu in kako učinkovito je naše sodelovanje tam. Ta vprašanja so zelo v srčiki našega delovanja. Prav imate, veliko več lahko storimo in to je področje o katerem sem že govorila z generalnim sekretarjem in o tem bomo prav gotovo govorili tudi v prihodnosti. Gospod Panceri, v glasu slišim, kako zelo vas to vprašanje živcira. V zvezi s tem vam lahko povem, da tega vprašanja ne morem rešiti sama. Svet in komisija imata konsistenten pristop k temu. Vem, da bodo tudi na koreperju potekale razprave o tem, k temu bomo prispevali. Moj namen je, da bi čim prej našli rešitev. Ne morem napovedati, kakšna rešitev bo, vsekakor pa razumem vašo željo, še posebej, če tja potujete in želite, da bi se vsaj na nek način začeli ukvarjati s temi vprašanji. Sama, žal, vprašanje ne morem rešiti sama, ampak prizadevala si bom za to, da bi rešitev čim prej našli. Dobro. Sedaj pa Afganistan. Vprašanja, ki ste jih omenili v zvezi s tem. Nekoliko sem se izgubila v svojih zapiskih, samo trenutek. To, well, very... Afganistan je zelo pomemben. Zahvaljujem se vam tudi za vaše delo. Ne vem, kaj ste menili s tem, da komisija ne upošteva tega, kar je povedala sama. Vprašali pa ste me tudi o Iranu. Vprašanje, ali smo zamudili priložnost, ali ne škodimo sami sebi pri tem, ker ne razmišljamo o svojih zamislih. Povem pa vam, da dejansko razmišljamo o tem in jasno je, da o tem razmišljamo, kaj ti v svojih pogovorih z vami prav gotovo ne morem razkriti vseh asov v rokavu, ampak jasno vam morate, moram povedati naslednje. Naše razprave z Iranom zadevajo tudi jedrska vprašanja. Ne samo to, ampak tudi to. Drugič, prizadevamo si, da bi ti pogovori bili zelo konstruktivni. Dolgo sem govorila z Avidom Damitoklom in drugimi o, tem, o tej pobudi za Iran. Drugo vprašanje, ki ste ga omenili, je ločeno od glavnega vprašanja. Je prav tako zelo pomembno, ni pa nadomestilo. Zato je tudi to zelo pomembno. Gospod Petering, izjave, ki jih je podal Ahmedine Džant v zvezi z naselbinami. Povedati vam moram, da izdajam zelo veliko izjav za tisk. Upam, da jim sledite jasno poskušam povedati, kako v Evropi gledamo na ta zelo pomembna vprašanja. In zelo jasno sem povedala, kako nezakonita so ta naselja. Združeni narodi bi se morali bolj vključiti v to. Povedati vam moram, da si prizadevamo za to, da bi se pogovori spet začeli. Upamo, da bo američanom uspelo ponovno obe strani dobiti za pogajalsko mizo. Imamo vprašanje o moratoriju. Ne gre za to, da bo samo ena ovira spet nas čakala čez 60 dni, ampak da bi dejansko dosegli napredek. Četverica to podpira, skupaj delamo na tem, sodelujemo in zelo aktivno smo vključeni v to. Vsi si želimo, da bi dosegli napredek na tem področju. To je zelo velika prednostna naloga za nas. Na Bližnjem vzhodu sem bila že trikrat letos. Veliko razprav sem imela o tem, zato mislim, da je to zelo na našem dnevnem redu. Ko se bodo pogovori nadaljevali, vam lahko povem, da bo še več možnosti za naše prispevke. Gospod Berman, ne morem vam povedati, kaj se dogaja v zvezi z ugrabitvami. Jasno je, da ne morem o tem spregovoriti javno. Strinjam pa se z vami. Evropska unija bi morala poskrbeti, da so njeni ljudje v nevarnih krajih, kot je Afganistan, varni. Tako se lahko spet vrnemo nazaj k temu, zakaj smo v stiku z NATO in drugimi. Seveda pa moramo zagotavljati pomoč in podporo državam članicam, če je to potrebno in zagotavljam vam, da to tudi počnemo. Gospod Šulc, Moldavija. Ali sem bila vključena in ali sem vedela, kaj se dogaja v zvezi s tem, kar je predlagala kanclerka Merklova in Rusija. Da, o tem so me obvestili. Vključeni smo v razprave, držav članic, to so zelo pomembni dvostranski odnosi. Povem pa vam lahko, da zelo veliko komunikacije poteka neprestano med državami članicami in nami, zato da poskrbimo, da aktivno sodelujemo pri tem. Prav imate, zelo pomembna je tudi prihodnost Moldavije, preučiti pa moramo možnosti, kaj lahko storimo v zvezi s pridnesterjem. Gospod Kelam, čezatansko usklajevanje, to je zelo pomembno, strinjam se s tem. Rekli ste, da moramo poskrbeti za to, da Rusi izpolnijo svoje prejšnje obveznosti. Ne vem, ali bodo ravno v zvezi z Gruzijo izpolnili svoje obveznosti, vendar vedno opozarjamo na vprašanja, ki nas skrbijo. To, kar ste izrazili sami o posameznikih, o lažnih procesih, o človekovih pravicah v Gruziji, to je vedno na dnevnem redu, ko razpravljamo z Rusi. Poskušamo zgraditi dobro partnerstvo z Rusijo, kjer ta vprašanja rešujemo, ne samo omenjamo. Prizadevamo pa si tudi doseči napredek na področju modernizacije. To je zelo pomemben način za to, da zagotovimo gospodarsko sodelovanje in tudi institucionalno sodelovanje. Po mojem mnenju bi morali iti v to smer in to tudi počnemo. In še na koncu gospod Van Orden. Mislim, da ste, me, ste tudi meni poslali kopijo pisma, ki ste ga poslali obema predsednikoma. To je seveda zelo zaskrbljujoče. Ne morem vam povedati, kako se bodo končali pogovori z obema predsednikoma, vendar strinjam se z vami. Če bomo imeli veleposlanika, potem mora veleposlanik govoriti v imenu države, iz katere prihaja. Vem, da oba predsednika razmišljata o tem v tem trenutku lahko pa vam povem še več, ko bom vedela podrobnosti. Hvala. <clears throat> Grazie, baronesa. Hvala, gospa baronica Ashton. S tem nadaljujemo razpravo. Besedo ima gospa, gospod Autola, predsednik eh, odbora za človekove pravice, gospa Autola. Uh, Hvala lepa. Najprej eh, podpiram pritožbo kolegija Pancerja o nezadostnem dostopu parlamentarnih teles do bistvenih informacij za naše delo. Najprej nekaj o strateških partnerstvih. Če si ogledamo nedavne rezultate naših strateških partnerstev za Rusijo, za Kitajsko, opažam, da je Evropa nekoliko zmedena, ne, vedo, kak, ne vemo, kakšni naj bojo naši odnosi z eh, temi velesilami, ki so tako prepričane same vase. Če si ogledamo zaključke vrha med EU in Kitajsko, eh, je to bilo brez eh, kakršnih koli izjav o človekovih pravicah in to se je zgodilo samo nekaj dni potem, ko je bila. Um, Xiaobao podeljena Nobelova nagrada za mir. Tretjič. Naj vas spomnim na to, da sem morala v imenu svojega pododpora vam poslati pismo o tem, da se ne spomnite svoje zaveze, telesu, strukturi, pristojni za človekove pravice v vaši službi. Kako se boste ukvarjali s tem? Hvala, gospod Čanaku, minuto in pol. Hvala. Nekaj vprašanj. Imam nekaj konkretnih vprašanj. Najprej želim vprašati, kako vidite svojo nalogo v Afganistanu in drugič želim opozoriti na naslednje srečanje na vrhu EU-ZDA. Ali bo tam obravnavana tudi tema Wikileaks in konec koncev in ob koncu želim videti, videti tudi naslednje in sicer uh, Evropska agenda za vprašanje obrambe, a želi veste, kaj eh, se bo obravnavalo pri tem. Hvala, kolegica Džanako, gospod Bors, kurt eh, minuto in pol. Oprostite, nisem bila omenjena v prevodu. Moje vprašanje se navezuje na Kitajsko. Strinjam se z vprašanjem gospe Hautale, omenila pa bi tudi uh, situacijo ljudstva Igor v vzhodnem delu Kitajske. Ti resnično trpijo zaradi kršitev človekovih pravic. Eh, zanika se jim eh, dostop do storitev, zdravstvenih storitev in tako naprej. Drugo vprašanje v povezavi z Turčijo, eh, z komisarjem Füljem sta obiskala Turčijo in si je ogledala možnosti za strateški dialog. Ampak, eh, eh, torej sama mislim, da je to sicer lepo in prav, ampak vedno se vračamo k vprašanju Cipra. Kako boste pomagali stranem, da prideta do rešitve? To je zelo pomembno, ne samo za Cipr in Cipr. Turčijo, ampak tudi za odnos med Turčijo in Evropsko unijo. Hvala, gospa Boskurt. Šake, minuto in pol. Hvala lepa, hvala visoke predstavnici. Na zadnjem svetu je bil eh, formaliziran svežen sankcij proti Iranu in eh, te, bile, te sankcije so bile usmerjene temu, da se Iran, eh, da Iran spremeni eh, svojo odločitev glede nuklearnega programa, brez da bi to škodilo njegovemu prebivalstvu. Sedaj pa smo slišali, da je tovor vseeno dosega Iran in da ameriške ameriška podjetja omogočajo trgovanje z Iranom kljub sankcijam Evropske unije. To je, prived, to je privedlo tudi do tega, da Iran ni želel uh, omogočiti goriva britanskim letalom in tako naprej. Prav tako je bilo rečeno, da sankcije ne bi smele vplivati na izvoz in pa uvoz eh, naftnih izdelkov iz Irana in Viran. Kakšen je vaš odgovor, eh, kakšen je po vašem mnenju pritisk na evropska podjetja in ali bi lahko o tej zadevi govorili tudi v prehajajočem vrhu z ZDA? Usmerjene evropske sankcije proti kršiteljem človekovih pravic, bi prav tako lahko prenese določene rezultate ali razmislite tudi o tovrstnih sankcijah. Hvala, gospod Štraser, minuto in pol. Gospa visoka predstavnica, hvala za jasen jezik. E, ne samo v vašem uvodu, v uvodnih stališčih, temveč tudi v odgovorih. E, mislim, da je to e, znak dobrega sodelovanja. Podpiru, podprl bi gospoda Pancerja, torej da nam date na razpolago ustrezne informacije, kar zadeva sodelovanje z Libijo. Odbor se bo na vsak način bo s tem ravnal zaupno. Tudi jaz želim um, povedati nekaj o vrhu z ZDA 20. novembra. Svoj čas sem bil poročevalec v senci za SWIFT in tudi poročevalec za eh, podatke o potnikih, letalskih potnikih. Torej, varstvo podatkov in državljanske pravice naj bi bile težišče v dobrih pogovorih z ZDA in to naj bi bilo eh, v središču pogovorov. Veliko je težkih točk, 14 eh, dolarjev, pristojbine za vstop, eh, SWIFT sporazum, eh, sporazum o vartu podatkov na splošno, o potniških podatkih slišimo, da se pripravlja nov zakon, ki predvidiva pošiljanje podatkov o denarnih nakazilih zunanjemu ministrstvu ZDA, mislim, da je treba ta vprašanja načelno rešiti in pri tem nas morate pomagati. Morate pomagati. Hvala, poslanec Štrasar, gospod Talar. Minuto in pol, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Se upravičujem za prej. Uh, Želel sem postavljati vprašanje glede eh, vloge Evropske unije v Združenih narodih. Mislim, da je to zelo pomembno in me zanima vaša strategija na tem področju, da bi tam postali bolj uspešni v naši želji, da se predstavimo. Eh, obenem bi vam prv čestitev za diplomatski dosežek s predsednikom Tadićem, ki ste ga dosegli pri resoluciji o Kosovu v generalni skupščini. Eh, želim predlagati, da zdaj z vso avtoriteto ustrajate, da se ti pogovori začnejo čim prej brez odlaganja. Ehm, nobeno vladna kriza, volitve in tako naprej ne bi smele preprečiti, da se pogovori začnejo. In tu mislim, da je vaša avtoriteta zelo pomembna. Ob tem pa imam tudi prošnjo, da ne pozabimo in da ne pozabite na Makedonijo. Tam situacija ni dobra, stvar se počasi spreminja v neke vrste zamrznen konflikt in potencialno lahko destabilizira to, kar smo z velikim trudom dosegli na Zahodnem Balkanu. Tako da prosim za vašo upletenost tudi v ta problem. Hvala. Hvala. Poslanec Talar. Gospod Kampel, minuto in pol. Uh, uh, gospa Eštonova, ravno ste imenovali prvega veleposlanika Evropske unije v ZDA. Ta je prvi izmed uh, veleposlanikov, ki bomo poslali po vsem, svetom, sa, eh, po, po vsem svetu. Mi mislimo, da je to nepotreben dodatek k delu nacionalnih veleposlaništev. Naj vam podam pravilni razlog za to. Uh, nepotrebno alokacijo veleposlanikov. Gre za to, da želi Evropska unija doseči udeležbo v diplomatskih odnosom. Ali zanikate, da vaše delo motivira predvsem eh, želja potem, da izpolnili kriterije Spontivideja in da bi ustvarili nekakšno nacijo, ki bi se imenovala Združene države Evrope? Grazie. Hvala zadnji pa je na vrsti minuto in pol. Ja, Hvala lepa. Želela bi čestita visoke predstavnici in je želela veliko uspeha pri delu. Vrnila bi se k politiki za Afganistan. Kaj je trenutna situacija, kar se tiče civilnih prizadevanj. Tukaj govorim o policijskih operacijah. Ni dovolj zmogljivosti, kaj bi bilo potrebno storiti v povezavi s tem in na kak način bi lahko prepričali države članice, da pošljajo več policijskih sil. In potem, tudi če pravite, da niste pristojni za vojaške operacije, bi vas vseeno rada vprašala, kaj eh, želimo dosečiti, preden bomo odšli iz Afganistana. Hvala lepa. Grazie. Hvala. Sedaj pa ima spet besedo visoka predstavnica, deset minut po možnosti. Thank you, um, Hvala lepa. Izrazili ste željo po informacijah, gospa Hautara, vi ste to omenili. E, torej, kar se tiče strateških e, partnerstev. Na vrhu s Kitajsko smo govorili tudi o človekovih pravicah. Te so tudi na dnevnem redu vseh naših srečanj, srečanj in e, redno se ob obiskih Kitajc, Kitajske srečujem z ljudmi, ki so prostojni za področje človekovih pravic. To je osrednjega pomena pri vseh naših ukrepih, ne samo v povezavi s Kitajsko. Eden izmed razlogov, zakaj želimo ponovno razmisliti o naših, ukrepov, o naših ukrepih na področju človekovih pravic, je to, da želimo biti še bolj učinkoviti. Potrebno je, da imamo jasne in učinkovite dialoge z drugimi državami, z našimi partnerji. Včasih je potrebno, da je to del splošne, eh, splošnega dialoga. Vsekakor pa človekovih pravic ne smemo pustiti ob strani. To mora biti sestavni del vsega, kar počnemo in eh, potreben je odločen in pa temeljit pristop strani Evropske unije. Moramo se jasno izražati in poskrbeti za napredek. Eh, torej, ni dovolj zgolj eh, hrup in pa retorika, ampak potrebno je doseči nekaj za ljudi na licu mesta. Eh, tudi sama se bom osebno angažirala na tem področju v prihodnosti in eh, seveda eh, se bom pri tem vedno opirala tudi na vaša stališča. Gospa Čananko, oprostite, nekaterih imen si ne morem zapomniti. Trenutno potekajo razgovori za kandidate za Evropsko obramno agencijo. Zvedeli boste, kdo bo ta oseba, takoj, ko bom to zvedela jaz, ampak razgovori še potekajo. Imenovati bo potrebno tudi namestnika direktorja in to se bo zgodilo k malu potem, ko bomo imenovali direktorja. Um, ne bom komentirala to, kar je bilo objavljeno na Wikileaks. Uh, Trdno oziroma pozorno spremljam to, kar so povedali ameriški partnerji in uh, zato bi bilo narobe, če bi v tem trenutku to pokomentirala. Gospa Boskort, spraševali ste me o Turčiji in Cipru. Eh, razprave, ki si jih ne udeležujem, so v razprave o Cipru kot državi članici. Čeprav potek, vem, da potekajo razprave, ki želijo rešiti tam kajšno situacijo. Eh, sem pa vesela, da potekajo razprave s Ciprom kot državo članico eh, v okviru tudi dialogov z Turčijo in pa v okviru odnosov med EU in NATO pomembno je, da po eni strani poskrbimo za praktične vidike, ki prizadevajo ljudi na mestu, po drugi strani pa je potrebno imeti v mislih tudi širši politični vidik. Ob mojih razpravah s Turčijo, s predstavniki Turčije, zlasti z zunanjem ministrom, sem vedno jasna in uh, vedno povem, da želim resolucijo, ki bi lahko ponudila odgovore za ljudi na Cipru gospa Žaki, kar se tiče sankcij proti Iranu in pa vpliv teh sankcij na ljudi. Torej, želimo, da bi, bile, da bi bile te sankcije usmerjene neposredno na tista podjetja, ki ustvarjajo sploh eh, možnosti za to, da bi, Irane, da bi Iran vključili v pogovore. Trenutno razpravljamo o sankcijah, zato bom upoštevala to, kar ste povedali. Namen sankcij, vsaj gospodarskih sankcij, je jasen. Gre za dvotirni pristop. Želimo, da bi pogovori napredovali, želimo, rešitev, takšno rešitev, ki ne bi samo poskrbela za to, da bi bili, da bi bili Iranci bolj varni, ampak da bi bila bolj varna celotna regija in zato si trenutno zelo prizadevamo. Gospod Štraser. Hvala lepa za to, da ste pohvalili jasnost mojih odgovorov obljubim, da bodo ti postali še bolj jasni. Kar se tiče SWIFT-a, o tem se pogajamo za ZDA, vemo, da je to za njih zelo pomembno. Ne samo dogovor, ampak tudi razumevanje stališč Evropskega parlamenta. Naš veleposlanik je organiziral srečanja, ki so se dogajala ne samo tukaj, ampak tudi v ZDA. Poslanci so lahko na teh srečanjih neposredno spregovorili o teh vprašanjih. In prav gotovo bo to del dialoga z ZDA. ZDA želijo vedeti, kako lahko na najboljši način da na razpolago informacije in kako lahko na najboljši način pojasnijo pomembnost in pa pomen teh dogovorov. Se pravi, to je del naših razprav za ZDA. Razumejo pa seveda tudi naše pomisleke in uh, se želijo na te pomisleke tudi ozvati. Gospod Taler. Uh, ZN, naše potrebe in zahteve, V povezavi z UN se trenutno osredotočamo na to, kako sprejeti resolucijo, ki, bi, ki nam bo omogočila, da jasno govorimo v ZN. Trenutno smo nekako na koncu seznama in to je pač ostanek pred Lizbonskega obdobja. Želimo si, da bi Evropske unije pripadalo njeno zasluženo mesto in da bi bila slišena. Mi smo največji donator, mi smo zelo angažirani v ZN, zelo smo aktivni posod po svetu in uh, ostaja samo odprto vprašanje, kako bomo lahko na najprimernejši način predstavili ta obširni pristop Evropske unije. Upam, da bodo države članice to razumele. In eh, resnično je to trenutno to, s čimer se ukvarjamo, torej kako pristopiti k ZN se pa veliko krat srečam z generalnim sekretarjem Ban Ki-moonom in pogosto razpravljala o tem, kako bi lahko kar najbolj učinkovito sodelovali. O, o tem razpravljam tudi z njegovimi namestniki. Zahvaljujem se vam tudi za to, kar ste povedali v povezavi z Srbijo. E, zahvala gre predvsem predsedniku Tadiču, njemu je to uspelo. E, pogovori se morajo kmalo začeti. E, ob generalna sekretarka um, Hillary Clinton je obiskala to regijo, tudi sama sem obiskala to regijo. Zavedam se, kako občutljivo je ravnovesje med tema dvema državama in uh, mislim, da je zelo, potreb, zelo pomembno, da uh, ti dve državi vidite, da se tudi Evropska unija angažira pri urejanju teh odnosov. Nekdanja Jugoslanska republika Makedonija, ta ne sme ostati ob strani, ampak trenutno smo na kritični točki pogajanj za Grčijo. Uh, odprte zadeve je potrebno rešiti. Makedonija ima jasno evropsko perspektivo in uh, resolucija, ki jo bomo dobili na koncu uh, eh, pogovora, bo prav gotovo jo približala Evropski uniji. naslednjem, naslednji govornik. Zdi se mi, da Evropska služba za znanje delovanje ni um, trošenje denarja. Ne gre za izgubljanje zmogljivosti nacionalnih držav. Gre zgolj za to, da lahko na ta način dobimo boljši dogovor, saj smo lahko tako bolj močni in lahko govorimo v imenu vseh 27 držav članic. Ne vedno, ampak. Uh, včasih ima eh, ta enotni glas večjo moč. Ko je šlo za bližnje vzhodni mirovni proces, smo kot Združena Evropa lahko bolje pokazali našo zavezo, da želimo napredek eh, bližnjevzhodnega mirovnega procesa. Ne vem, če mi boste verjeli, ampak resnično si zato, zato prizadevam, lahko pa se tudi strinjava, da se ne strinjava. Uh, gospa Jeten Maki, kar se tiče časovnice. Um, torej, potrebujemo jasno časovnico, vse skupaj je potrebno. Eh, če imamo časovnico za Afganistan, uh, Eh, pogajam se tudi, oziroma pogovarjam se tudi z generalom Patreusom. Naredimo lahko še več za to, da bi se angažirali v Afganistanu in to načrtujemo v naslednjih nekaj tednih. Hvala in sedaj še zadnji krok prispevkov. Prvi gospod David, predsednik odbora oziroma delegacije za odnose z Mašarikom, minuto in pol. Gospod predsednik. Hvala, gospod predsednik. Veronica Ashton, torej jaz eh, vas označujem kot svojo zunanjo ministrico in hvala lepa za vse informacije, ki, na, ki ste nam jih posredovali. Mislim, da so določene kritike, ki jih sliše, slišite, bolj namenjene državam članicam in te bi se morale odzvati. Najprej vam želim čestitati, da je bil eh, sprejet tudi asociacijski sporazum z Jordanijo in želim slišati tudi nekaj o eh, smrtni obsodbi eh, Tarika Aziza. Upam, da ne izpadem naivno če rečem, da je Tarek Asis v Huseini, Huseinovi vladi, bil samo izvršilni organ in pravzaprav bi EU morala zauziti stališče do tega, kar zadeva zalivsko regijo, pa bi se pridružil tudi drugim, eh, ki so govorili, torej kako je z imenovanjem petih ambasadorjev za teh pet eh, držav. Doslej imamo samo veleposlanika v Saudski Arabiji. Pa še eno vprašanje, na katero si verjetno ne pričakujem odgovora, tako kot gospodu Pancerju. Pondeljek s piljem v Libanon in moral bi izvedeti, kakšno je evropsko stališče v zvezi s tem. Hvala, gospod David, sedaj pa je na vrsti. Gospod Neusser, minuto in pol. Eh, Gospa visoka predstavnica, tudi jaz vas nagovarjam kot svojo zunanjo ministrico, kajti mislim, da moramo kot Evropski parlament nastopati samozavestno. Še enkrat se želim osredotočiti na Zahodno Saharo in Maroko, ne samo zato, ker je problem trenutno še posebej aktualen, temveč zato, ker svetovna mednarodna skupnost že desetletja zanemarja ta konflikt in postane aktivna samo, če nastopi kakor resnejši problem. Rekli ste, da Evropa posreduje humanitarno pomoč. E, sicer pa so seveda tudi pozvani Združeni narodi, da se vključijo. Mislim, da moramo, kot, da imamo kot Evropska skupnost večjo odgovornost ta konflikt je neposredno pred našimi vrati in ljudje tam so obupani in hočejo imeti delo stanovanja in tudi eh, profitirati od surovin. In to so tudi eh, ribiška območja pred eh, obalo Zahodne Sahare. Mislim, da Evropska unija ne more ponuditi samo humanitarne pomoči za to vprašanje želite močneje angažirati za to, da bi razostrili ta konflikt. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Peterle, minuto in pol. Podpredsednik, spoštovana gospa podpredsednica in visoka predstavnica. Ja. <laughs> Jaz sem študiral zemljepis in zgodovino, ampak imam vtis, da ste me že močno prehiteli v znanju iz prostora in časa. Ampak eh, nismo pokrili danes popovdne še vsega zemljevida, imamo vprašanje o Srednji Aziji. E, še vedno nas zaskrbljuje stanje v Kirgistanu in zaskrbljujo nas nove napetosti v Tadžikistanu. E, Evropska zveza ima e, odličnega posebnega predstavnika v osebi veleposlanika Pjera Morela, ki pa sam ne more zagotoviti politične volje. Zanima me, če Eh, nameravate poduzeti glede Srednje Azije ob teh novih napetosti, napetostih, kakšne nove inicijative, kakšne nove strateške poudarke eh, in kako vidite Rusijo eh, v tem kontekstu z ozirom na to, da se trudimo za strateško partnerstvo. Hvala lepa. Hvala, gospod Peterle. Desarnes, minuto in pol. Hvala. Tu sem. Vidno vas rada poslušam, ampak nisem zelo zadovoljna z odgovori v zvezi z Afganistanom. Vem, da so konflikti povsod po svetu, da ne moremo obravnavati vseh, ampak mislim, da naj bi za Evropsko unijo določene vprašanja imela prednost na vsak način Bližnji vzhod in tudi Afganistan. Odkrito rečeno, devet let po začetku vojne v Afganistanu lahko rečemo, da rezultati niso ravno obetavni. Afgansko prebivalstvo ima vtis, da oborožene sile so neke vrste okupacijska sila. Položaj se ni izboljšal, tudi varnost ne. In število uh, umorjenih civilistov v tem konfliktu se veča iz dneva v dan. Uh, której plečujemo za obnovo in odpošiljamo evropske vojake v okviru NATO, ampak edini, ki odločajo o strategiji v Afganistanu, so predstavniki NATO. Vem, oni imajo tudi mandat za to, ampak vse si pričakujem pobudo z vaše strani, da se razmisli o evropski strategiji v Afganistanu. To pomeni. Eh, seveda je težko počakati na soglasje vseh 27 držav, drugače bi to trajalo zelo dolgo, ampak mislim, da bi morali razmisliti o umiku iz Afganistana. Gospod Kukan, predsednik delegacije, minuto in pol. Hvala lepa, baronica Eštenova, lepo pozdravljeni. Vsi smo veseli, ko ste vi uspešni vprašanje v zvezi z Zahodnim Balkonom, eh, Balkanom. Bosna in Hercegovina, to je težavna država. Vem, da ste tukaj zelo angažirani. Ali imate kakšne nove strategije, nove misli glede tega, kaj narediti za to, da bi pomagali državi? To sprašujem zato, ker bi vam želeli pomagati pri uveljavljanju teh novih idej ali taktik. Še nekaj v zvezi z Iranom nekoliko drugačem se skupaj ubesedil. Omenili ste dvotirni pristop, zato potrebuje Evropska unija tako kazni, kako tudi spodbude. Vem, da imamo dovolj spodbud, vendar pa ali imamo po vašem mnenju dovolj eh, kazni in ali jih tudi učinkovito uporabljamo. Hvala, gospod Mirski, minuto in pol. Hvala, gospod Mirski, minuto in pol ljudi. Godo te je šlo na skunzi. Jaz gribu pa je od tat. Hvala lepa. Gospa Eštenova, zanima me, kateri, katera načela vas uh, vodijo, ko imenujete veleposlanike pod okriljem pod okriljem mm, nove službe za zunanje delovanje. Latvija in Estonija tukaj nista dovolj zastopani. To ni dobra praksa. Zanima me, kako boste odpravili to napako. Gospa Brandner, minuto in pol. Uh, Hvala lepa. Pozdravljam gospo Eštenovo. Želela bi se navezati na pobudo, ki je bila že prej omenjena pozdravljam vašo zavezo izgradnji miru in pa odpravi konfliktov, ampak eh, gre za skoraj 120 mest, ki si je bilo na novo ustanovljenih. Upam, da bodo ta delovala v sinergiji, upam, da bomo dobili dovo, dobro strategijo z eh, dobrim potencialem po posredovanje. vendar pa resnično potrebujemo ljudi, ki imajo potrebno znanje v tej službi. Drugo vprašanje je povezano z Somalijo. Tam poteka misija Evropske unije, ki izobražuje vojake, istočasno pa zasebna podjetja trenirajo opozicijske sile v Somaliji. V obstaja recimo nemško podjetje, ki ki izobražuje, usposablja opozicijo in pa uh, uradne uh, napotene sile iz Nemčije, ki trenirajo somalijske, uh, somalijsko policijo. Zato mislim, da bi morali glede tega dobiti neko zakonodajo. Uh, Eh, mislim, da bi morali začeti o tem razpravljati, eh, zato je skrajni čas. Eh, sicer se vam pa zahvaljujem za vse odgovore. Zero minute mezo. Gospodi, kaj za minuto in pol. Hvala. Želim navizati na vprašanje gospoda Davida v zvezi s Tarikom Azizem. V tem odboru smo se ostro prepirali o vojni v Iraku, ampak mislim, da je treba odpriti novo poglavje. In e, smrtna obsodba z obišanjem proti Tariku Azizu in dvema drugima osebama k temu ne prispeva. Želim, ne postavljam pod vprašaj pravosodja, vendar želim opozoriti na vlogo, ki jo je odigral pred Iraško vojno, saj smo poskusili takrat preprečiti to vojno. On je nekdo, ki je danes eh, več kot 70 let star, imel je dva srčna, infar srčna infarkta e, in mislim, da Evropska unija ne more te obsodbe ne sprejeti kar tako. Politično tega ne podstavljam pod vprašanje, ampak humanitarno se mi zdi nespremljivo. In prosim vas, gospa Eštenova, da intervenirate. Torej, politično, tudi če to ni moje področje, je kristjan in tam gre za vojno med suniti in šiiti in pravzaprav bi morali preprečiti nadaljno gra, dramo. Uh, Saddam Hussein je bil zasobraženi diktator in uh, ko so ga obesili, to tudi ni nujno prispevalo k ustvarjanju miru v Iraku in ne moremo si uh, privoščiti še, enega, takega, še ene take osmrtitve. In sedaj spet predajam besedo. Uh, višji predstavnici, ki ima časa do 17. ure. Hvala lepa. Še enkrat, gospod predsednik, gospod David, hvala za pripombe o Jordaniji. Mislim, da smo imeli dobro srečanje, tesno sodelujemo tudi v zvezi z bližnjim vzhodnim mirovnim procesom. Že takoj vam lahko povem, da s gospodom Azizom, nekdanjim notranjim ministrom v Iraku, nasprotujeva smrtni kazni zelo se zauzemam za to, da bi smrtno kazen odpravili. Iraško vlado na to opozarjam, mislim, da posta, postaja to celoten proces, to tesno spremljamo. Več kot to, da se strinjam z vami, ne morem. Kar zadeva GCC, svet v zalivu. Videli bomo, kakšne bodo njihova sredstva kmalo bi jih lahko začeli tudi dejansko izvajati. Moj podarek pa je delegacija, ustrezna arhitektura v Bruslju, zato da bomo lahko podpirali prizadevanja na terenu. Mislim, da bi morali biti obveščeni o tem. Mislim, da morate imeti dovolj podatkov. Gospod Neuer, Zahodna Sahara. Zelo zanimivo je, da sta dva poslanca opozorila na to. Zato so za me ti dogodki tako zelo pomembni, kajti tudi jaz imam možnost, da potem vidim, kaj je za vas pomembno, zato da potujemo po celem svetu. Poskušamo seveda zagotoviti, da podpiramo odposlanca Združenih narodov, gospoda Rosa. Mislim, da ima srečanje v regiji ta mesec. Upamo seveda, da bomo lahko dobili nov krok neformalnih srečanj. Vsekakor smo v stiku z njim evropski poslanci in poslanke si želijo, da to podrobneje preučim in to bom seveda vzela na znanje. Gospod Peterle. Celoten zemljevid. Ne vem, ali smo pokrili celoten zemljevid, ampak prav gotovo bomo to poskušali storiti. Hvala za vaš komentar. Res je, opravlja izjemno delo, je izjemen posebni predstavnik, zelo trdo dela in vsak dan mi poroča iz Kirgistana oziroma iz Kirgizije, ko sem bila na Generalni skupščini Združenih narodov, smo o tem govorili na dolgo in široko. Poskušamo zagotoviti podporo temu na administrativni ravni. To je zelo zanimivi del sveta. Prav imate tudi razprave v zvezi s Kazahstanom pomenijo, da moramo previdno razmisliti o tem, kakšna sredstva imamo na voljo za to, da bi bolj učinkovito lahko postopali v tej regiji. Vem pa, kaj počne DPR tam in zelo podpiram njegovo delo. Afganistan in tveganje. Mislim, da moramo sprejeti premišljena tveganja. Ne gre za to, da bi šla proti željam 27-erice. Ne, državam članicam moramo zagotoviti načrt, ki bi lahko bil ustrezen. V Vigarišju Suzakisu imamo zelo posebnega predstavnika, ki opravlja dobro delo, ima velik, veliko ugleda in tudi drugi, ki sodelujo v Afganistanu, se strinjajo s tem vsi vemo, kako pomembno je, da sodelujemo tudi z ženskami v Afganistanu in kako pomembno je, da ostanemo pri svojih zavezah za to, da država doseže napredek izobraževanja otrok, zagotavljanje javnega zdravja, gradnja institucij, načela pravne države. Vse to je zelo pomembno in ključnega pomena tudi v Afganistanu. Pripravljeni moramo biti, da sprejemamo ta tveganja, zato da ostanemo tja dlje časa, zato da se dejansko začnejo stvari premikati naprej in da se to pozna tudi v življenju ljudi. To bo zelo pomemben del našega pristopa do Afganistana v prihodnosti. Gospod Kukan, Bosna in Hercegovina. To je zelo pomembno. Z gospod Clintonovo smo razpravljali o tem, ko nas je obiskala v Bruslju. Obe sva mnenja, da je sedaj zelo pomemben trenutek za to, da dosežemo napredek v zvezi z našo strategijo za Bosno. To je pomembno tudi za Bosno. 39 odstotna brezposelnost je tam. Celotna generacija mladih si želi delovnih mest in potrebujejo dobro prihodnost. Mislim, da bi se vlada morala posvetiti temu. Poskusiti bi morali razviti široko strategijo za svojo, svoje delo. Imamo določene zamisli, ki jih želim najprej nekoliko razmisliti, preden jih napovem. Res pa je, da moramo jasno povedati, kako bomo nadaljevali v prihodnjih tednih. Iran, korenčki in palice, ali imamo dovolj palic? Po mojem mnenju je jasno, da je učinek sankcij realen in upam, kakor sem že večkrat povedala, da se bo Iran vrnil k pogajanjem. Gospod Mirski, veleposlaniki. Imenovala sem najboljše in najpametnejše. Svoje stališče v zvezi z geografsko porazdelitvijo sem zelo jasno povedala. Upoštevati pa morate, da sem izvedla šele prvi proces imenovan, glede na to, kakšen proces sem podedovala. Nisem vedela, kaj države članice počnejo, sedaj pa vem, kaj države članice počnejo, zato vem, kako pomembno je, da z njimi spregovorimo o tem, da dosežemo geografsko širino in to bomo dejansko tudi zagotovili. Vedno pa sem povedala, da tega ne bom mogla doseči naenkrat. Nekaj časa bo trajalo, zato da lahko ustrezno ponazorimo širino Evropske unije in da zagotovimo tudi ustrezno spolno uravnotešenost. Potrpljenje, to je vse, kar vam lahko povem. Gospa Brandner, vem, oziroma vedela sem, kar mi boste povedali, pravimate, da ste to povedali, pravimate, da vedno to poveste in tudi sama ostajam pri svojem. Pres poskušamo preprečiti konflikte in zagotavljati mir. To je bistvo Evropske unije. Kako bomo preprečili konflikte, kako bomo pomagali pri procesih ponovne izgradnje, kako bomo lahko ponudili medijacijo. Če želite, vam lahko ponudim primer Srbije in Kosova. Poskrbeti želim, da imamo prave ljudi na voljo in poskrbeti želim, da je to tisto, kar mi počnemo. In zato ne želim označiti dele organizacij, za določene naloge. Seveda, pozdravljam, da skrbite, da prevzamem odgovornost, ampak samo ostajam pri svojem. Kar zadeva zasebne, zasebna podjetja in usposabljanje opozicije, to je zelo zaskrbljujoče. Pomembno je, da to vključimo v svoje strukture, še posebej na terenu. Hvala lepa, da ste upozorili na to. To je zelo pomembno. Gospa De Kaiser, mislim, da sem odgovorila na vprašanje o tem kaj se dogaja v Iraku in vprašanju smrtne kazni. To je vse. Hvala lepa. No. Hvala visoki predstavnici ne samo za vsebino, temveč tudi za uporabljeno metodo. Zelo precizni so bili odgovori, zelo uljudni. In tudi vi ste odnesli verjetno nekaj novih idej. In je bilo koristno tudi za vas slišati kolega in upam, da boste to lahko uporabili v svojem delu. Seveda pa so tudi vaše informacije bile zelo pomembne za nas. In upam, da se bomo kmalo že spet videli, ko bo možno poročati o uspehih in tudi o novih pristopih. Hvala in nasvidenje kmalo. Nadaljevali bomo naš sestanek čez pet minut. Please, colleague, we have a uh, start because uh, we have not so much time. Please. Uh. Prosim, začeti moramo, ker nimamo toliko časa. Sedite, sedite prosim, na svoje mesto. Sit, Abbiamo al punto. Uh, sledi naslednja točka eh, na našem dnevnem redu in sicer javna predstavitev z naslovom Boj proti korupciji na Zahodnem Balkanu. Eh, torej, to predstavitev organiziramo zato, ker se sprašujemo, kaj lahko stori Evropska unija v boju proti korupciji v našem neposrednem sosedstvu. V tem scenariju, s tem scenarijem smo se večkrat ukvarjali in nekako gre za eh, to, da pripravimo tudi perspektive EU pri obravnavi te teme. Gre seveda za mm, pravno državo, vladavino zakonov, to se nam zdi bistveno in eh, rekli smo, da demokratični ekonomski razvoj, da so to osnovni pogoji. Eh, tudi za približevanje Evropske unije. In tu je boj proti korupciji bistven element. Mnoga prizadevanja so že bila storjena v tem boju. Nekatere države imajo večje težave kot druge. Pri tem boj proti organiziranemu kriminalu predvsem je problem. In Razen tega ugotavljamo, da pozitivni rezultati v boju proti korupciji in uspeh, ki se beleži, nastopi predvsem, če gre za multidisciplinarni pristop, torej eh, predstavniki vlade, predstavniki eh, ekonomije, civilne družbe morajo sodelovati in to zagotavlja uspeh. Razen tega eh, je treba izvesti tudi ustrezne postopke, torej boj proti korupciji eh, se ne konča z enim ukrepom, temveč to je eh, neko trajno, to je nek trajn boj Zato, da bi dosegli želene rezultate, tudi z današnjo predstavitvijo želimo prispevati k temu. Torej, predviden je forum in na ta forum smo pri povabili strokovnjake za to, s katerimi bomo izminjali mnenja in govorili bomo tudi o posameznih državah v boju proti korupciji. Kaj ti ta pojav obstaja in treba ga je premagati vse, ker je to seveda tudi pogoj za približevanje Evropski uniji. Povabili smo profesorico Tasivo, predsednica Zero Corruption Makedonija. potem gospa Calovič iz Mans Črnagora, torej govorila bo o boju proti korupciji v Črnigori in potem je tu še gospod Derviši, ki nam bo predstavil situacijo v Albaniji. Po tem vrstnem redu bomo tudi postopali in prosim vse, da eh, ne presižejo eh, časa desetih minut za svoj govor. Gospa Tasiva, prosim. Thank you, Mr. Albertini. Hvala, gospod Albertini. Naj se vam najprej zahvalim za to, da ste me povabili, da spregovorim pred vami danes upam, da bo moja predstavitev pripomogla k temu, da bomo razširili znanje na področju problema s korupcijo v Zahodnem Balkanu. K temu bi lahko prispevali tudi moji kolegi. Glede na to, da je časa, malo bom s predstavitvijo začela nemudoma. Mislila sem, da ne bom imela predstavitev v PowerPointu potem pa sem ugotovila, da bi bilo vseeno najbolje, če to storim, zato da boste lažje videli, kakšne so razmere tukaj. Da vidite, kako potekajo razmere na Zahodnem Balkanu z vidika empiričnih podatkov. Najprej bom omenila indeks o percepciji korupcije. Rezultati so bili objavljeni včeraj, kot verjetno veste, o državah Zahodnega Balkana in države so bile uvrščene tako. Makedonija skupaj s Hrvaško je bila na 62. mestu, Črnagora na 69. Srbija 78, Albanija 71, 87, in druge države še nižje. Na splošnem so vse države Zahodnega Balkana pokazale neke mere izboljšanje v, svojem, v svoji vrstitvi, vendar izboljšava ni bila toliko vidna v indeksnih točkah. To je indeks percepcije, zato moramo biti pozorni na indeksne točke, ne pa na uvrstitev. Makedonija je bila uvrščena 9 mest više iz 72 na 62, ampak izboljšava ni bila zelo občutna, kajti šlo je samo za ni cela tri indeksne točke. Tukaj vidite, kakšne, kakšna je primerjava z državami EU, kako so bile ono uvrščene v primerjavi s Turčijo, ki je tudi država kandidatka. Rezultati kažejo, da so celo nekatere države članice EU zelo nizko uvrščene v indeksu percepcije o korupciji. Rezultati v letih 2007, 2008, 2009 in 2010 za države Zahodnega Balkana so prikazane na naslednjem diapozitivu. Vidimo torej, kakšne so spremembe rezultatov. Izboljšave, ki so vidne, lahko namreč vidite različne rezultate za različna leta. 2007 je temna modra, 2010 pa je svetlo modra. Videli boste, da so vse države v tej regiji dosegle napredek. premaknile so se na vrh lestvice o indeksu, indeksa percepcije o korupciji. Razmere na področju korupcije v državi so torej sledeče. Kakor ocenjuje organizacija Transparency International, je, da je prišlo do izboljšave v zadevnih državah. Še eno orodje uporablja organizacija Transparency International, to pa je globalni barometer korupcije. V nasprotju z indeksom barometer temelji na empiričnih podatkih. Kaj ti to temelji na statističnih podatkih raziskave? Tam anketirance sprašujejo, ali so jih prosili, da plačajo podkupnino, ali so bili žrtve podkupnine, ali je kateri od družinskih članov opazil podkupnino. Vidimo, kako se rezultati te raziskave razlikujejo od rezultatov raziskave o indeksu kajti tukaj se uporabljajo različni instrumenti. Tam se uporablja percepcija, torej razmišljanje o tem, tukaj pa dejanski rezultati. Najprej moramo povedati, da gre za vprašanje zaupanja državljanov v vlade. Kako so po njihovem mnenju vlade uspešne ali neuspešne v boju proti korupciji? Najvišja mera zaupanja je v Makedoniji. Makedonski državljani menijo, da njihova država dosega dobre rezultate na boju proti korupciji. Najnižje rezultate pa so dosegle države Bosna in Hercegovina in tudi Hrvaška. Tudi Srbija je precej nizko Če si ogledamo ločene kategorije uradnikov, naprimer politične stranke, poslovni, zasebni sektor, javni, uslužbenci ter pravosodje, pojavi se vprašanje, dokolikšne mere so posamezne kategorije pod vplivom korupcije v zadevnih državah. Videli bomo, da tukaj obstaja skoraj vzorec. najbolj so skorumpirane politične stranke. To menijo državljani Bosne in Hercegovine. Oni menijo, da so politiki v Bosni in Hercegovini zelo skorumpirani, podobno velja za Srbijo, Makedonijo, Hrvaško in Kosovo. Najnižji rezultat ima Turčija. Podobno velja na področju podjetniškega in zasebnega sektorja v Bosni menijo, da so podjetja zelo skorumpirana, enako velja za Hrvaško, Srbijo, potem pa Makedonijo in Kosovo. Javni uslužbenci. Veliko nezaupanja v Bosni in na Hrvaškem, v Makedoniji ter v Srbiji. Enak vzorec je tudi tukaj, na področju pravosodja. Tudi tukaj državljani menijo, da se pojavljajo velike težave v zvezi s korupcijo na področju pravosodja. Menijo, da je to zelo velik problem, razen v Turčiji. To je zelo zanimiv diapozitiv. Ljudje smo vprašali, ali bi bili pripravljeni plačati več za to, da bi poslovali z družbo, ki je čista oziroma ni skorumpirana najbolj so temu nagnjeni ljudje v Kosovu, najmanj pa v Turčiji, potem pa Bosna in Hercegovina. To so rezultati globalnega barometra o korupciji. Tako smo dobili podobo o tem, kaj ljudje menijo o korupciji v svojih državah in to smo primerjali po različnih državah in različnih letih. Tudi druge študije so bile izvedene v regiji in so povezane z problemom korupcije na Zahodnem Balkanu. Ena od študij je študija o Balkanu UNODC. V okviru te študije je bilo ugotovljeno, da je raven konvencionalnih kaznjivih dejanj vedno nižja, ampak eno, kaznivo, eno vrsta kaznivih dejanj je še posebej problematično na Balkanu. To je korupcija in to izhaja iz študije UNODC o Balkanu. Te kršitve je zelo težko meriti, ampak obstajata še dve področji, kjer so ljudje tudi žrtve teh kaznevih dejanj. Namreč plačevanje podkupnin in goljufanje potrošnikov. Zadnje študije prav tako kažejo, da še vedno veliko ljudi poroča o tem, da morajo plačati podkupnine. Problem se torej ne manjša, ampak ostaja zelo resen. Kaj počnejo države v zvezi s tem? Veliko je že bilo storjenega. Veliko zaradi sodelovanja držav in članstva v svetu Evrope. Vse države so članice sveta Evrope in Greka. Udeležene so tudi v številnih mednarodnih dejavnostih. Sedaj pa še posebej s začetkom pridružitvenega in integracijskega procesa držav na Zahodnem Balkanu obstaja zelo veliko prizadevanj za to, da bi uskladili zakonodajo na področju boja proti korupciji. Videli pa bomo, da je v poročilih o napredku, ki so bila objavljena leta 2007 in 2009, Brusel kritiziral zelo razširjeno korupcijo in pomankljivosti v pravosodnem sistemu. Veliko stvari se dogaja v državah samih skoraj vsaka država poskuša uskladiti zakonodajo. Vsaka država, ki je podpisala konvencijo Združenih narodov. Novi zakoni se pojavljajo, zakoni, ki jih verjetno ne vidimo v vseh državah članicah EU, ampak države na Zahodnem Balkanu jih sprejemajo. Razvite so strategije za boj proti korupciji, države pa so sedaj tudi v procesu pregledovanja in priprave novih in bolj ciljno usmerjenih protikorupcijskih strategij. Te dejavnosti obstajajo v vseh državah na Zahodnem Balkanu. Imamo tudi protikorupcijska telesa. V vseh državah vidimo obstoj posebnih protikorupcijskih agencij. V nekaterih državah, naprimer v Srbiji, Makedoniji in Kosovu, so te agencije bile vzpostavljene v okviru posebnega zakona, to so samostojne institucije v Črnigori, je to enota, ki je bila vzpostavljena na podlagi odločbe vlade. Sveda pa obstajajo določene želje, da bi to reformirali in tudi uskok, ki je del javnega toživstva na Hrvaškem. So, uh, this anti-corruption. Te protikorupcijske organe sicer imamo, ampak problemi, ki obstajajo s temi protikorupcijskimi organi, so, da nimajo dovolj sredstev, da niso podprti, da ne sodelujejo z drugimi institucijami v državi in ne sodelujejo niti s parlamenti. To zadeva zakonodajne reforme. Največji problem, ki je prav tako omenjen v poročilu o napredku, je pomankanje izvajanja zakonodaje. Civilna družba še vedno nima dovolj sredstev in še vedno ni tako trdna in močna, kot bi morala biti, zato da bi se lahko borila proti korupciji. Zato obstaja potreba potem, da pomagamo proti korupcijskim aktivnostim in da si prizadevamo za to, da ohranimo načelo pravne države v tej državi. Ena od možnosti je, da bi se pridružili dejavnostim za integracijo v evropskem procesu. Hvala. Grazie, Hvala za zelo zanimiv prispevek. In tudi časa ste se kolikor toliko držali, sedaj pa ima besedo gospa Kalovič in jo prav tako prosim, da ostajene pri desetih minutah. Hvala lepa, vesela sem, da sem lahko danes tukaj z, z vami. Prihajam iz Črne Gore in delujem v interesu mojih. Uh, Moje države in mojih prebivalcev, moje vlade, čeprav moji prebivalci pazijo, da pravijo, da bolj zaupajo meni, kot pa katerikoli instituciji v moji državi. Črna Gora je država, ki je podobna kot druge države na Zahodnem Balkanu, ampak je tudi drugačna. To je edina država na Zahodnem Balkanu, ki ni po pacu komunizma nikoli spremenila svoje vlade. Iste vladne strukture so na oblasti že 20 let. Uh, Tudi če bi bila to najboljša vlada, tudi če bi imeli najbolj odkrite politike v svetu, tudi če bi imeli močno civilno družbo in pa možnost za opazovanje dela, bi po 20 letih vseeno ti politiki postali nekoliko pokvarjeni, predvsem če upoštevamo, da je država doživela vojno in sankcije in da smo v tem obdobju delali nekatere stvari, ki se jih večino držav smatra za organiziran kriminal, tihotapljenje cigaret, eh, denarja, eh, ljudi in tako naprej. Ampak, ker se vlada ni spremenila, nikoli ni bilo priložnosti za to, da bi izničili povezave med strukturami organiziranega kriminala in pa vlado, da bi reformirali policijo pravosodja. V bistvu je šlo za to, da so se drugi, obe strukturi dopolnjevali. Nobene druge strukture v svetu ni, kjer bi se obe veji angažirali, da bi razgradili kanale tih otapljena, ki so jih pravzaprav sami vzpostavili. E, to vemo iz e, podatkov. Ovseja, podatkov pisarne ZN za boj proti kriminalu, vemo, da je Črna Gora še vedno bistven člen v verigi tihotapljanja drog po Zahodnem Balkanu. Potem, ko smo dobili priložnost za odgovore na vprašalnike Evropske komisije, se je naš indeks dojemanja korupcije povečal. In to ni bil rezultat eh, konkretnih ukrepov. To je edina država, kjer se je ta indeks poslabšal letos. In mi smo tudi država, ki krši svobodo medijev in eh, na lestvici smo padli za 24 mest med vsemi državami, ki jih to telo revidira oziroma ocenjuje. Eh, vseeno pa bi rekla, da potem moramo meniti tudi to, da je v Črni gori prevajanje akija nekaj skrivnega. Vlada to torej skriva pred svojimi državljani. Uspelo nam je dokopati se do odgovorov vlad in postalo nam je jasno, zakaj eh, so ti odgovori skrivni, kaj ti pozabili so omeniti, kako nadlegujejo medije, Eh, kako je z primeri proti visokim, uradni, proti visokimi, eh, visokim uradnikom. Niso hoteli odgovoriti na nekatera vprašanja iz vprašalnika. Vprašali, komisija je vprašala, koliko denarja je išhalo iz eh, privatizacije in povedali so, koliko denarja so dobili iz posameznih podjetij, ampak niso želi povedati, zakaj so ta denar uporabili. Komisija je potem še enkrat vprašala, kako ste izrabili ta denar in povedali so, no, na to vprašanje smo pa že odgovorili. Zato smo razumeli, da zato vlada ni želela, da bi bilo v proces približevanja Evropski uniji vključenih več ljudi, kajti na ta način se lahko izognejo določenim neprijetnim vprašanjem In uh, ne glede na to, da Črnagora ni tako problematična kot Bosna, Albanija ali Kosovo, um, je ponavadi vidik ta, da ima Črnagora sicer stabilno vlado, ampak to še ne pomeni, da je ta vlada dobra. Pa še nekaj je vedno bolj uveljavljeno v Črni gori. Pogosto se izrablja proces približevanja Evropski uniji. Vedno, ko se od nas nekaj zahteva, se izgovarjamo na Evropsko unijo. In uh, daje se prednost določenim posebnim investitorjem, uh, Eh, pod izgovorom, da gre tukaj samo zato, da se naša zakonodaja uskladi z akijem. Potem dobimo poročilo o napredku strani Evropske unije, ki jasno pravi, da ta del zakonodaje ni v skladu z skupnostnim pravom. Eh, se pravi, ne spoštujemo standardov, ki jih predpisuje aki. Pa še nekaj nenavadno v Črni Gori. Če se, če se srečate z člani naše vlade, morate vedeti, da v skladu z njihovimi uradnimi poročili in pa dohodki eh, živijo na robu revščine, so tisti najbolj eh, revni politiki, o katerih smo kadarkoli slišali. Seveda je njihov življenjski stil eh, drugačen od tega, kar uradno poročajo, ampak v skladu z uradnimi informacijami, statistike in vlade je Črna Gora tista država, ki ima največji razkol med revnimi in pa bogatimi. Deset od razkol med desetimi odstotki najrevnejših in pa deset odstotki najbogatejših je največji v Črni Gori in to popravi privatizaciji. Privatizacija ni pripeljala do več eh, investicij, do rekonstrukcije podjetij, do inovacij, do spodbujanja konkurence. Ne, šlo je do prilaščanja premoženja in zato imamo vedno več eh, stavk, vedno več socialnih demonstracij. In pogosto te stavke ogrožajo življenja ljudi, ki samo želejo, da bi bile spoštovane pravice delavcev, ki so že bile sprejete v moji državi. Ampak nažalost vlada zatiska oči pred temi stavkami. Vedno več ljudi je ogroženih zaradi stavk, zaradi gladovnih stavk in tako naprej. Številni investitorji, ki prihajajo v državo, prihajajo samo iz ene države in prinašajo izkušnje iz te ene edine države in sicer je to Rusija. Zato je Črna Gora vedno večkrat imenovana Moskva na obali. Včeraj je naš zunani minister dobil eh, navodilo strani gospoda Lavrotov, Lavrova. Eh, zaradi njegovega prispevka k mednarodnim odnosom in eh, prav gotovo je naš minister tukaj opravil dobro delo, kajti večina Rusov je postala lasnica večine našega gospodarstva, eh, gre za nezakonito izgradnjo na obali in to ogroža nadaljni razvoj, predvsem razvoj turizma, prav tako, turizma, prav tako pa to uničuje okolje v državi. vse institucije to nezakonito gradnjo ignorirajo in ignorirajo tudi opozorila, ki prihajajo številnih naslovov, da se dogaja tudi pranje denarja v gradbeni industriji. Nismo imeli enega samega primera obsodbe zaradi pranja denarja, niti enega samega. In nekdo bi potem mislil, da smo mi najčistejša država na svetu ali pa to, da je nekaj resnično narobe z našimi institucijami. Še več. Zato, da bi zadovoljili Evropsko unijo in pa ZDA. Vlada prireje statistiko v povezavi z pranjem denarja, korupcijo in eh, ne ločijo korupcije na visoki ravni in upravni ravni. Nikoli nismo imeli nobenega visokega uradnika, ki bi končal v zaporu. V najboljšem primeru so to uradniki policije ali pa navadni ljudi, ki se v državo pritiho tapili nekaj eh, blaga, pa potem niso plačali carine za to blago. Takšne ljudi preganjajo naši, eh, naša oblast za to, da bi lahko pač prilagodili statistike in nekoliko zadovoljili Evropske unije. Hrvaška opravlja del našega dela, saj uh, preganja tiste ljudi, ki so ubili Bukanoviča, znamenitega novinarja. Prav tako se borijo proti tihotapljanju drog iz Latinske Amerike čez meje Črne gore. In tukaj govorim na sto, o stotine kilogramov drog. Naša vlada so do sedaj ukvarja samo z najnižjimi ravni organizirana kriminala. In celo, če dokažeš, da so upleteni ljudje iz državnih institut, eh, organizacij, se nič ne ukrepa. Vemo, da je nekdo objavil video po, po roke nekega pomembnega poslovneža Eh, osebe, ki, spava, ki spada v strukture organiziranega kriminala, ki tiho tapi droge. In eh, tukaj smo videli, da ne samo, da se kriminalce skupaj zabavajo, torej eh, ljudje iz Črne gore, Albanije in pa Srbije, ampak da so tam prisotni tudi deli oziroma osebe iz obveščevalne službe z njimi se družijo in ko potem vprašamo vlado, ali bi lahko raziskali, kaj dela ta oseba iz obveščevalne službe na takšni zabavi, kaj ima upraviti vsemi temi kriminalci, kaj naredi vlada, vlada zasliši nas eh, in eh, nas sprašuje, ali vemo, kdo je objavil ta video, zaslišujejo novinarje, ki pozivajo vlado k temu, da naj bo bolj odgovorna. Tako se mi borimo proti organiziranemu kriminalu. Borimo se proti tistim, ki sprašujejo o organiziranem kriminalu. In če zaključim, moram povedati, da menim, da Črna Gora iz izkusi probleme majhnih organiziranih kriminalcev, ki prevzemajo državne institucije in želijo zagotoviti, da bi te delovale v njihovih zasebnih interesih. Če Črna Gora ne bo dosegla napredka v procesu evropske integracije, če nam boste rekli, da eh, smo nek slab člen, da smo Evropska Kolumbija, da nas nočete v svoji Eh, sredini, potem bo od, do, od tega profitirali samo kriminalci. Samo vaša pomoč je naše edino upanje. Hvala, gospa Kalovič. Sedaj pa ima besedo gospod Derviši, ki bo poročal o situaciji v Albaniji. Deset minut, prosim. Uh, um, uh, Slišali boste ne 40, ampak 10 minut mojega govora. Moje ime je Lufti Drviši. V zadnjih letih sem eh, delal kot novinar, ampak ko je moja žena sinu povedala, da se mora trdno učiti v šoli, uh, sicer bo končal kot, svoj oče, kot njegov oče, uh, bom, sem spremenil svoje delo in sem začel delovati v civilni družbi. Ukvarjamo se vprašanji vladavine prava, boja proti korupciji in pa vprašanjem dobrega upravljanja. Uh, Mm, začeli smo delovati leta 2001 in vsako leto objavimo poročilo o napredku, kjer dva stavka iz enega leta v drugo ostajajo enaka. Korupcija ostaja resen problem za Albanijo. Drugi stavek pa je, potrjujemo, da obstoječe strategije za boj proti korupciji ne delujejo dojemanje korupcije v državi je relativno visoko in eh, tako ostaja tudi zaradi politizacije zadeve. Vse skupaj, za vse skupaj krivimo parlament ali novinarje in ustvarjamo vzdušje, kjer celo sodeniki plačujejo ceno nenačelnega boja proti korupciji. Politika želi podporo javnosti in eh, mednarodne skupnosti, ampak eh, Zdi se, da obstajajo določena protislovja. Napredek je, ampak napredka ni dovolj. Koalicija želi neko stvar, opozicija pa nekaj popolnoma drugega. Glede na zadnje raziskave iz eh, pomladi 2010, Albanci bolj zaupajo mednarodnim organizacijam, ki so najbolj spoštovane organizacije, na to organizacije Evropske unije, šele na to pa eh, medijem, finančnim institucijam, eh, verskim organizacijam, civilni družbi, pravosodnemu sistemu, Eh, volitvam, na zadnje pa zaupajo političnim strankam. Te so na dnu lestvice. Se spravi, zdi se, da obstaja korelacija med eh, stopnjo korupcije in pa stopnjo zaupanja v vladne institucije. Naši prebivalci zelo podpirajo evropsko perspektivo eh, in tukaj ne gre samo za vprašanja vizumske liberalizacija. 87 odstotkov bancev pravi, da si želijo, da bi bila vladavina prava okrepljena. E, prav tako si jih veliko želi več konkurence za mednarodne skupnosti, za mednarodna podjetja in 700 stotkov jih pričakuje manj korupcije. Torej, ljudje menijo, da bi integracija v Evropsko unijo prinesla več pravil v igro. Po političnem in pa gospodarskem zlomu države je korupcija postala pomembna tema v Albaniji, ni pa bila na vrhu dnevnega reda. Takrat smo se ukvarjali s tem, da bi vzpostavili javni red, vladne strukture, finančne institucije in pa boj proti korupciji. Če si pogledamo naša prizadevanja na področju boja proti korupciji, smo prve korake naredili v konceptu oziroma na ozadju dobrega upravljanja to v času od leta 2000 in 2005, takrat smo se osredotočili institucionalne reforme na vladavino prava in pa na uvedbo ukrepov, ki bi bili namerjeni boju proti korupciji. Še en zunani prispevek je skupni projekt Evropske unije in pa sveta Evrope. Kar se tiče nedavnih zgodb o uspehu, lahko povzamemo eno izmed najbolj pomembnih reform javne uprave. Gre za eh, reformo volilnega postopka eh, oziroma reformo javne uprave. Eh, imamo skoraj 100-stotno e-upravo, lahko plačujemo davke na spletu. Prav tako je bila vzpostavljena, eh, vzpostavljen urad javnega tožilca. Ko gre za boj proti korupcijo, pa se zdi, da obstaja pomankanje politične volje. Veliko je bilo negativnih pojavov, ki so prispevali k. Eh, nismo našli rešitev za večino primerov korupcije, pravosodje ni začelo z novimi primeri ali pa teh postopkov sploh nikoli ni zaključilo. Uh, številne, številne primere korupcije se izpostavi samo za namene volitev, potem se pa na te primere pozabi. Veliko se tudi dobi politično imuniteto. Stranke tudi delujejo brez uh, javnih transferjev za svoje finance in pa uh, njihov, njihovi odnosi s pravosodnimi so takšni, kot bi morali biti. E, problematično stane tudi imenovanje javnih uradnikov. Vse skupaj je odvisno od e, stranke, ki je trenutno na oblasti in tudi uporaba javnih financ ni jasna. Če govorimo o pravosodju, to še vedno trpi zaradi številnih problemov, Ehm, zaradi dediščine komunizma, ko je bilo pravosodje popolnoma politični inštrument. In uh, tudi trenutno je sistem odločanja odraz mentalitete, ki prevladuje. Prav tako ima pravosodje močne odnose z uh, političnimi telesi. Uh, mogo, sodnikom je neomogočeno neodvisno delo in zaradi posebnosti pravosodnega sistema je to bolj simbolična moč kot pa praktična. Potem tudi profesionalnost sodnikov je vprašljiva, nimajo dovolj inštrumentov za to, da bi lahko zagotovili profesionalizem sodnikov in da bi lahko okrepili njihov profesionalizem. Uh, Um, prav tako se dogaja, da sodniki sprejemajo sodbe zaradi pritiska političnih teles in zato enostavno naše eh, pravosodstvo ne more vzpostaviti kredibilnega boja proti korupciji. Še nekaj o ulogi medijev na protikorupcijski fronti. V Albaniji obstajajo približno 30 dnevnikov, štirje televizijski kanali, dve digitalni platformi, 60 eh, regionalnih televizij in pa kabelska televizija. Mediji so tista četrta moč, ki veliko prispeva k razpravi, pet postaj eh, objavlja novice, eh, samo redko zamudimo kakršnokoli tiskovno konferenco, ki je objavljena po internetu, zato želimo podariti vlogo medijev kot nadzornika. Eh, ampak to je pes, ki ne laja dovolj glasno. Mediji se pogosto tudi uh, zbratijo z strankami. Imamo uh, tiste, ki pripada opoziciji in tiste, ki pripada koaliciji. Informacije se ne preverja, niso konsistentne. Uh, Um, nek velik naslov se pojavi in potem naslednji dan izgine, kot da se nič ni zgodilo. Ulog, civil, vloga civilne družbe. Ko si ogledamo vlogo civilne družbe na področju boja proti korupcije, ostajata dve stvari očitni. Prvič, eh, danes obstaja pomankanje konkretnih ukrepov, naperenih proti vladi. In eh, drugič, večina raziskave so projekti, ki so v lasti mednarodnih teles, ki deluje v Albaniji in ne v rokah lokalnih teles. Imamo agencijo za podporo civilni družbi. Njena glavna prioriteta je boj proti korupciji. In če zaključim, vem, da takšne dve besedi zbudita moje poslušalce, želim povdariti ključna priporočila za Albanijo. soglase med eh, glavnim političnim strujem je bistvenega pomena za izvajanje reform v Albaniji. Politične stranke morajo zagotoviti, da bodo volitve predvidene za spomladi spoštovale standarde uh, in pa priporočila OECD. Uh, Pravosodje mora biti v srček interesa vlade, potrebno je imeti nacionalno strategijo za pravosodje. Sedaj pa mislim, da sem porabil svoj čas za govor in se vam zahvaljujem za pozornost. Grazie, Hvala, gospod Derviši. Tudi ta predstavitev je bila zelo zanimiva. S tem pa začenjamo razpravo. Žal vas moram zapustiti, ker imam drugo obveznost kolega Kukon bo predsedoval in bo tudi povzel zaključke. On je predsednik eh, komisije za Bosno, Hercegovino, Albanijo in Črnogoro. Hvala. Vidimo se spet jutri. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, sedaj vam dajem besedo. Najprej prosim predstavnika komisije, ampak predlagam vam, da spregovorite za poslanci, zato da boste lahko odgovorili tudi na vprašanje morebitna, ki se navezujejo na delo komisije na tem področju. Več prošen za govor imam, prvi pa je Viktor Boštinaru. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pozdravljam ta dogodek in Spregovoriti želim o korupciji na Zahodnem Balkanu, ne pa samo na Zahodnem Balkanu. Ko govorimo o širitvi, je to popolnoma evropsko vprašanje in to bo zadevalo ne samo Evropski parlament, ampak tudi Evropsko komisijo. V poročilih vsako leto opozarjamo na to. Korupcija pomeni skorumpirane ljudi in tiste, ki se podvržejo korupciji. Tukaj pa običajno govorimo samo o skorumpiranih ljudeh, ne pa o koruptorjih. Tudi ti ljudje so zelo pomembni in moramo opozoriti na nje. Drugič. Vprašati se moramo, kaj lahko storimo na evropski ravni upoštevati moramo postopek širitve in postopek pridružitve. Če lahko storimo nekaj, da bi zmanjšali korupcijo, še posebej na visoki ravni političnega odločanja, potem je to nekaj, da imamo dober nadzor nad financiranjem političnih strank. Tukaj se začne korupcija na politični ravni ne vidim nobene evropske strategije, ne strani Evropske komisije, ne strani Evropskega parlamenta v našem dialogu z partnerji na Zahodnem Balkanu. Kaj pa volilne kampanje? Tudi to je vir korupcije. Donacije in druga denarna sredstva, ki so vključena v volilno kampanjo, kampanjah, so povezana z določenimi pogoji. Politiki morajo doseči rezultate takoj, ko so na oblasti. Nimamo strategije o tem v Evropski uniji. Tretjič, kar zadeva preglednost financiranja teh dveh kategorij, ki sem jih omenil. Ali imamo strategijo in zahteve v zvezi s tem, pri, ko govorimo s svojimi partnerji na Zahodnem Balkanu? Zaenkrat ne. Kaj pa, da bi razpravljali o tem in da bi to postavili kot predpogoj v vseh institucionalnih dialogih, ki jih imamo, da bi opredelili in ustrezno upravljali s konflikti interesov, ne pa ne na deklarativni ravni samo bla bla, ampak da bi dejansko komisija se začela ukvarjati s tem. Tudi kar zadeva razkritje sredstev javnih uslužbencev. Seveda ne na formalen način. Formalen način je nekaj, kar smo storili v drugih državah članicah EU, rezultatov pa skoraj da ni. Kaj lahko stori Evropski parlament? Preden začnemo kriviti druge, moramo najprej pomesti pred svojim pragom. Imamo politični dialog z različnimi političnimi strankami v regiji. Kaj lahko storimo? pred kakršno koli pridružitvijo. Kajti vsaka politična stranka, ki se želi pridružiti EPP-ju, SND-ju, ALDE-ju ali katerikoli politični skupini, mora izpolniti določene pogoje. Med temi pogoji so seveda tudi merila v zvezi s preglednostjo, odgovornostjo, financiranja strank, financiranja volilnih kampanj in tako naprej. Za enkrat se ni zgodilo še nič ali ima Evropska komisija pripravljeno strategijo za to, da bi lahko to na koordiniran način izvajali za regijo. Za enkrat, še enkrat, nič. Politične stranke in politične skupine v Evropskem parlamentu, ali imamo mi dialog o tem, kaj bi morali spodbujati v institucionalnem dialogu s partnerji v regiji, zato da bi dosegli dostojno raven preglednosti in odgovornosti. Ne. Again, political... In temeli političnih strank, kako se to financira, ali imamo merila, v določenih državah imamo merila, ampak ali so to merila, ki se izvajajo tudi v regiji, To mora biti predpogoj. Če se želite pridružiti naši politični družini, potem morate izpolniti te predpogoje. To velja po načelu vzemi ali pusti. Če se želite pridružiti naši politični družini, morate te pogoje izpolniti. Tako to mora biti. In še enkrat, ali imam v Evropskem parlamentu institucionalni dialog lahko zadeva naše politične odnose s političnimi akteri v regiji. Naj vam omenim samo en primer. Albanski primer. Pred tremi tedni je bil velik škandal o korupciji na visoki ravni. Različna imena, opozicija je krivila vlado, vlada je krivila opozicijo. Nobenih posledic do danes v zvezi s tem obe politični skupini v parlamentu, SND in Evropska ljudska stranka, sta se postavili popolnoma strankarsko, ne da bi po mojem mnenju razmislili o tem, kaj je najboljši interes za Albanijo, zato da bi poskrbeli, da bodo dosegli rezultate, da bodo izpolnili standarde Evropske unije. Ali lahko storimo kaj v zvezi s tem? mislim, da lahko, vendar je pomembno, da ne krivimo samo ljudi na Zahodnem Balkanu, ampak da pogledamo tudi, kaj se dogaja v naši hiši in kaj lahko storimo v zvezi s tem. Hvala lepa na koncu za vašo pozornost. Mislim, da bi morali sodelovati z Evropsko komisijo. Morda je preveč, da bi to imenovali strategija, ampak mislim, da bi si morali prizadevati za določene predpogoje v naših dialogih s političnimi strankami in političnimi voditelji in v vladi ter v civilni družbi. Če ne, bomo še naprej govorili o istih vprašanjih, ne samo drugo leto, ampak dokler ne bo konec postopka širitve, potem pa bomo še enkrat govorili o korupciji, v novih državah članicah Evropske unije, ne da bi rešili problema. Hvala. Thank you very much, colleagues. I would like to remind you that we have some 35 minutes at our disposal. I have seven. Hvala lepa, sedem ljudi imam na seznamu govornikov. Sedaj pa želim spregovoriti, dati besedo tudi predstavniku komisije, vendar ne bom omejeval časa, vseeno pa vas prosim, da ste razumni. Sedaj pa ima besedo predsednik delegacije Evropskega parlamenta za Makedonijo, gospod Salfrankos. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej. Želim podpriti pobudo predsedstva sveta in sekretarjata da se obravnava ta tema. Tudi če ni zunanje politična tema, je to vendarle velik družbeni problem in pomaga pri sprejemanju določenih zunanje političnih odločitev. Nekako imam vtis, da je to kot pogreb. Po pri pogrebu se vidi, da je vse minljivo, ampak naslednji dan se potem življenje, življenje gre naprej. In če bo po tem srečanju tako zgledalo, ne bi bilo rezultata. To srečanje bo imelo rezultat samo, če se bomo s problemom ukvarjali tako intenzivno, kot je bilo rečeno sedaj, kot je povedal govornik pred mano, torej da dejansko poduzamemo ukrepe. Kaže se, da je v naravi človeka nagnjenost k nezakonitosti. In tudi eh, v zvezi z Makedonijo želim povedati nekaj. Za nas ne obstaja Makedonija, temveč samo nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. Eh, nezakonito ostaja nezakonito in to pač vodi do tega, da se širijo različni pojavi, kot je tudi korupcija. Gospod Derviši iz Albanije je povedal nekaj podobnega, kot piše v poročilu International Transparency, ki je išlo včeraj. Ali je koruptna ali obstaja korupcija samo v Albaniji ali povsod po svetu. International Transparency kaže, da obstaja korupcija povsod in to naj nas bi skrbilo. Torej, kdo je najbolj koruptno, korupten? Politične stranke, potem eh, javni uslužbenci, uradniki, vsi, ki imajo opraviti z izvrševanjem državne oblasti. Vse to kažejo ankete, da se predvsem njim, um, uh, da, da se prav, prav ni kritizira, kritizira zaradi korupcije. V večjih, v bolj razvitih državah so v glavnem večja podjetja, ki so bolj eh, koruptna. Ampak korupcija obstaja seveda tako znotraj EU kot tudi zunaj EU. Uh, Eh, slišali smo, da so ljudje, ki eh, plačujejo podkupnino in tisti, ki jo jemljajo, se pravi dve strani. In če bomo zanikali ta problem, če bomo tajili ta problem, ne bomo naredili napredka. V prihodnje je potreben velik napor in ne moremo enostavno reči, balkonsk, balkanske države bomo preverili čisto natančno, eh, pod drobnogledom, z drobnogledom. Eh, po drugi strani pa bomo spregledali to, kar je vis, vidno z um, golim očesom v drugih državah. Gotovo uh, naj bi pripravili tudi um, pristope za rešitve tega problema, ampak to velja za vse države v EU in ne samo v balkanskih državah. Moramo se potruditi, da bo manj korupcije, kajti če bo situacija ostala takšna, kot je, uh, Eh, ne bomo napredovali. V zvezi z balkanskimi državami pa želim povedati, da je vendarle čudno naslednje. Mogoče obstajajo nacionalistične težnje, ob enem pa obstaja tudi korupcija. Torej nacionalistične težnje. V francoski re revoluciji se je tudi pokazala medsebojna odvisnost med obima pojavama. pojavama. Zato moramo reči, kako se tega lotiti, ali zadostuje, če se sklicujemo na zakone, ali moramo bolj preverjati, komu spada, kdo ima kakšno premoženje. Hvala lepa, Zoran Taler, poročevali za Makedonijo. E, hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi pozdravil današnjo temo in uh, čestital našim gostom za to, kar so nam povedali, tudi za osebni pogum eh, v nekaterih primerjih. Eh, moje vprašanje naj ne bo narobe razumljeno, ampak me zanima, gospa Čalovič, a se kdaj osebno čutite ogroženo eh, doma v taki državi, kot ste jo opisali, verjetno ni popolnoma varno govoriti to, kar ste nam zelo odkrito, pošteno in pogumno povedali. Eh, mislim, da je že res, da pri korupciji gre za tistega, ki daje in tistega, ki sprejema. Eh, vendar je problem v vseh naših državah, teh, o katerih kon konkretno govorimo, Makedoniji, Črni Gori, Albaniji, pa tudi v mnogih naših članicah Evropske unije, da gre za celo mentaliteto, mentaliteto klientelizma, nepotizma, neke plenilske miselnosti. To pomeni, ko sem oblast, sem prejel velas državo in zdaj izcedim iz te države, kolikor je le mogoče. To mislim, da je problem. Niti ni treba, da nekdo daje. Tisti, ki je na oblasti, se enostavno prigrabi. Gre za pohleb, gre za grabežljivost. In ključni problem, ki ga imamo, je sprega politike, gospodarstva, kriminalnih združb, sodstva, odvetniških hiš, medijev. Gre za celoten preplet, hobotnico eh, akterjev, ki en drugemu pomagajo. In eh, ključni element borbe proti takim hobotnicam je javna občutljivost za te probleme. Eh, civilna družba, ki se s tem ukvarja. Čestitam vam, gospa Taseva, gospa Čalovič, za to, kar počnete. To ste odlični predstavniki civilne družbe, ki upozarjate na ključne probleme v vaših državah. Pomembni so mediji, mediji, ki kontrolirajo to situacijo. Najslabše je v državah, kjer eh, koruptivna oblast prevzame tudi medije, ki potem trobijo v isti rok. In takih primerov imamo precej. Zato je ključno vprašanje komisiji, koliko sredstev Evropska unija namenja preganjanju korupcije v državah kandidatkah? Ali smo sposobni narediti kaj več, bolj podpreti tiste, ki opozarjajo na ta problem? Hvala lepa. Thank you very much. Now I give... Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Tanok, poročevalec za Črno Goro. Um... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo kratek bom. Želel sem gospod Čalovič vprašati le eno vprašanje. Zelo natančno predstavitev je dala o tem, kaj ona meni, da počne vlada v Črni gori in kakšne ukrepe imajo. Moram povedati, da sem v Podgorici imel podoben, podobno izkušnjo. Vodja opozicije tam je tudi povedal, da so vsi s korumpirami, da so vsi povezani z organiziranim kriminalom, da je tam mafija in tako naprej. Bil pa je sam, nisem slišal nič podobnega od nobenega drugega, niti od službe Evropske unije tam, niti od komisije, niti od, od poslancev. Zato me zanima, kako lahko prihaja do tako velike mere razlik v eni državi. Madojevič je govoril o predsedniku parlamenta, da potuje v tujino in kdo plačuje to in tako naprej. Mi smo preprosto pogledali letno poročilo parlamenta in vse to je bilo v proračunu, morda ni bilo se zapisano po posameznih točkah, ampak mislim, da tudi naš predsednik ne zapiše vsake pomankljivosti oziroma vsake manjše stvari, ki jo porabi. Omenjali ste tudi privatizacijo in koliko sredstev so dobili iz privatizacije in da vlada ni želela povedati, kako so ta sredstva porabili. Zanima me, ali vi s tem želite povedati, da denar preprosto izginil, da je na švicarskih bančnih računih ali da je kje druge, kako vlada porabi denar iz privatizacije, je po mojem mnenju notranja stvar Črne gore. Zato so odgovorne stranke, politične stranke in odbor za proračun. Država mora odločiti, ali bo to porabila za proračun, za krpanje luken v pokojninskem sistemu in tako naprej. Njim je bilo popolnoma jasno, kaj ste želeli povedati. Ali ste želeli povedati, da je denar tako rekoč ukrajen, ukraden ali je bil samo narobe porabljen. Naprimer v zvezi z projekti infrastrukture. To je zelo zanimivo za me, kajti v kratkem bom napisal poročilo o Črnegori. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa. Lunaček, poročevalka o Kosovo. Hvala lepa tudi z moje strani za to zelo podrobno poročilo, za podrobne poročili o Albaniji in Črnegori in seveda za poročilo o razmerah na splošno in za vidik organizacije Transparency International. Kot nekateri govorniki pred mano, vam lahko povem, da ko potujem v različne države in slišim, da je tam zelo veliko korupcije in organiziranega kriminala, se včasih počutim, da ko govorim kot državljanka države članice EU, tudi sama želim opozoriti, da se korupcija in organizirani kriminal pojavljata tudi v državah EU. Vsi se s tem soočamo, zato mislim, da moramo tudi na to opozoriti. Vprašati se moramo, kaj se lahko naučimo iz tega in kako bi lahko to rešili. Naprimer, financiranje strank, financiranje volilne kampanj, to so vprašanja, kjer so določene države lahko dosegle veliko napredka in kjer lahko dosežemo več prepoznavnosti, katera sredstva so namenjena kateri stranki in koliko tega je namenjenega kampanjam in tako naprej. V Avstriji, moji državi in drugoč, ne vem, ali je to v očeh javnosti. Mislim, da je še veliko, kar moramo storiti doma. Ne glede na to, bi tudi zastavila nekaj vprašanj za vas. Eno vprašanje je podobno vprašanju gospodu Talerju. Gospa Čalovič je odkrito kritizirala vlado. Zanima me, ali se tudi vi včasih bojite, da boste imeli težave v svoji državi? Naslednje vprašanje je, glede na to, da kritizirate državo ali ste imeli kakšno predstavitev v parlamentu za vašo nevladno organizacijo ali se je to kdaj zgodilo, vi kritizirate tudi parlamentarni nadzor, da parlament ne nadzira vlade in tako naprej. Pogovorite tako odkrito. Eno, na ime gem, mister, excuse me, mister Derviši. Uh. Eh, Gospod Derviši, ali obstaja v vašem parlamentu javna razprava o teh vprašanjih, ki ste jih postavili tukaj ali se tudi meni vključujejo v to. Mislim, da je to del dviganja zavesti tudi v javnosti. Javnost mora biti opozorjena na ta vprašanja. Zanima me, kako se poroča o tem v medijih v vaših državah. To me zanima. Komisija Od komisije bomo slišali prispevek kasneje, ampak kolikor vem, komisija veliko podatkov za poročila o napredku dobi od nevladnih organizacij. Prosijo jih, da presodijo razmere v njihovih državah. Zato upam, da so poročila, ki jih dajete vi, prav tako poslana komisiji. Ali to drži, zanima me, ali so podatke, ki jih imate vi, predani komisiji in ali bo komisija to vključila v svoje poročila. Civilna družba je za me zelo pomembna. Neodvisne organizacije v civilni družbi potrebujemo. Morajo imeti pogum, čas in energijo, dostop do medijev in tudi denar za to, da opravijo delo, ki ga opravljate vi. To je potrebno za boj proti korupciji. Tudi mediji so zelo potrebni. Tudi tukaj vidim določene probleme v določenih državah. Zanima me še nekaj sedaj ste z nami v Evropskem parlamentu, nekatere od nas poznate kot poročevalce za vaše države. Zanima me, kaj pričakujete od nas? Kaj želite od nas? Kaj pričakujete od nas, ko pišemo poročila o vas? Zanima me, ali ste zadovoljni s poročili ali. Ste zadovoljni z javnimi izjavami, ki jih podajamo o vaših državah, ko se vključujemo v delegacije, ali želite, da vi več govorili o tem, da bi bili bolj kritični. Zanima me, ali počnemo dovolj za to, da bi spremenili zadeve, za to, da bi zmagali v boju proti korupciji. Hvala. Much, uh, be... Hvala lepa. Sedaj pa gospod Panceri. Hvala, bom zelo kratek. Želim, da bi v tej razpravi tudi rekli, kako je možno, da govorimo o tem, kako so vsi koruptni, po drugi strani pa ni noben korupten. Torej, mislim, da moramo formulirati predvsem tudi cilje in faze, kako priti do zmanjšanja te korupcije. Če si ogledamo listvico, ki je bila objavljena včeraj, vidimo, kako ta pojav zadeva tudi Evropo. In torej, po eni strani se povečuje korupcija, če je manj pravil, in s tem se načinjajo tudi temelji demokracije. In če prihaja do tega, se širi korupcija, vendar je razlika med evropskimi državami in tistimi, ki se želijo vključiti. Torej obstaja v nekaterih državah, naprimer v Črni gori, je vlada že zelo dolgo na oblasti in tudi to je pogosto velik problem. Torej, ali je po vaše prisotnost Evrope in prisotnost mednarodnih organizacij spremenila korupcijo in podatke o korupciji. To moramo vedeti, tako da bomo vedeli, ali je naša navzočnost tam koristna ali ne, ali se kaj izboljša s tem govorili ste o percepciji med prebivalstvom, eh, torej pojava korupcije. In to je seveda deloma tudi eh, izraz nezaupanja vladi. Torej, kot civilna družba s tem opravljate seveda pomembno delo, ampak kot delna civilna družba. Zanimalo bi me, eh, kako je korupcija razširjena v družbi, na splošno, torej kako je korupcija splošen družbeni pojav, da je to enostavno navada. In zato je potrebne, potrebno potem tem več napora, da se to premaga. In če si del civilne družbe izboljša, um, Eh, izboljša, eh, eh, torej pričakuje izboljš, izboljšanje situacije ali obstaja neke vrste tudi ravnodušnost do tega pojava. Thank you, Mr. Panceri. The last... Hvala, gospod Panceri. Zadnji je gospod Kirilo. Thank you, Chairman. Uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je bilo to zelo zanimivo. Še naprej bi morali vabiti v svojo sredino ljudi, s katerimi lahko izmenjamo mnenja. Mislim, da številni kolegi ne vedo, kako resne so razmere na tem področju. To ne zadeva samo držav, o katerih govorimo danes. To zadeva tudi države sosede. Gangsterji, so že dolgo integrirani in v Evropi samo govorimo o tem. Vedno bolj učinkoviti so in kar je zaskrbljujoče, že zdaj so zelo, zelo vplivni. Albanija in Črnagora sta zelo pomembni državi na poti. Tihotapi pa se vse sorte blaga. To velja tudi za druge države. Srbija, Makedonija, Bolgarija, Romunija, Bosna in proti zahodu. Zelo vplivni so, postali pa so vplivni zaradi embarga za Jugoslavijo. Takrat je bilo veliko zmede. Tudi brez embarga so bili zelo vplivni. Zelo pomembno pa je, da v teh državah seveda obstaja korupcija in organiziran kriminal. Preden se je Bolgarija pridružila Evropski uniji, so tudi mene kritizirali in zakaj ne. Potem pa sem se spomnil, kaj je povedal en britanski kolega. V, po tem merilu države, ki bi izpolnjevala pogoje za članstvo v Evropski uniji, ni. Mislim, da bi se morali, bi se morali posvetiti vsem problemom. Zelo sem hvaležen za informacije, ki ste nam jih posredovali. Nisem vedel, da je Črnagora takšno vozlišče. Dejstvo, da ti ljudje ostajajo na oblasti, ni na ključje tako pač to je, to je mogoče. Vpliv zagotavlja organizirani kriminal. Če se ne bomo osredotočili in ustrezno ukrepali, potem se bomo soočali z veliko težavami. Gospa Lunoček je govorila o Kosovu. Že sedaj smo priča nestabilnosti v Kosovu. Politična nestabilnost na najvišji ravni. Zakaj? Lahko samo ugibamo, ampak sam sem zelo prepričan, da ima pri tem velik vpliv tudi organiziran kriminal. To so zločinske družbe, ki na Kosovo počnejo vse, kar želijo. Spomnite se primera, ko so trije Nemci slučajno bili obtoženi, da so teroristi. Ti trije Nemci so preučevali primer korupcije na zelo visoki ravni kako so jih potem naenkrat aretirali v Kosovo, jih zaprli in jih obtožili, da so teroristi, razstrelili naj bi ne vem kaj že. Nič se ne zgodi na ključno. To ustvarja nestabilnost in svoje prizadevanja bi morali zelo osredotočiti. Komisija bi morala biti zelo previdna pri tem, ko podaja svoje ocene, ki niso čisto resnične, kakor velja za Črnogoro. Tudi mi moramo biti bolj učinkoviti. Kajti mi lahko govorimo bolj odprto, kadarkoli o tem govorimo v delegacijah in v okviru obiskov, mislim, da bi morali več povedati o tem in biti bolj realistični. Sedaj vemo, kakšne so prave razmere, kako so nam povedali naši gosti. Hvala. Hvala, gospod Kirilov. Sedaj pa prosim gospoda Maragosa, predstavnika Generalnega direktorata za širitev pri Evropski komisiji, da spregovori. Izvolite. Thank you. Thank you, Mr. Kukan. Hvala lepa, hvala gospod Kukan. Zelo vesel sem, da sem danes lahko tukaj. V veliko čast mi je, da sem s prijatelji in kolegicami in kolegi. Mislim, da smo vsi zavezani k temu, da bi dosegli trajnostne rezultate na tem zelo pomembnem področju. Že od začetka moram povedati, da je korupcija in boj proti korupciji ključna prednostna naloga širitvene politike. Že dolgo je tako. To smo vključili v poročilo o napredku in to smo vključili tudi v programe IPA. Imam nekaj številk, naprimer. Leta 2009 smo namenili 80 milijonov v projekte načel pravne države, to zadeva korupcijo, reformo policijskih sil, reformo pravosodstva in to so pomembni stebri boja proti korupciji od leta 2007, tukaj govorim o vseh državah, smo imeli projekt, projekte v višini 13 milijonov. Projekti so bili namenjeni boju proti korupciji. Ni pa pomembna samo vsota, ampak potreben je koordiniran pristop in politična volja ter zavezanost na strani institucij. V tem okviru je zelo pomemben element obnovljen konsens o širitvi, to so sklepi sveta decembra 2006, zadevajo sklepe držav članic na podlagi pete širitve. Vprašanja načel pravne države moramo upoštevati kot ključne vrednostne naloge že od samega začetka postopka širitve. Zato pričakujemo, da bodo države članice, ki si prizadevajo za članstvo, začele z reformami pravosodja, z bojem proti korupciji, da bodo oblikovale okvir in da bodo to rešile že na samem začetku procesa. To spremljamo vsako leto v poročilih o napredku, kakor veste, bomo letos predstavili dve mnenji o Albaniji in Črni Gori. Boj proti korupciji bo zelo pomemben med političnimi kriteriji in političnimi merili. Še naprej pa bomo pokrivali tudi stanje v okviru pogajanj v 23. poglavju, torej začetna merila in končna merila, boj je zelo težaven, ne bo lahko ali enostavno zmagati, ampak imamo več orodij. Prvič, postopek pridruževanja je motivacija in je tudi orodje, ki lahko pomaga sprožiti reforme v državah. Državljani so zelo zainteresirani za to, Postavilo se je vprašanje, ali upoštevamo želje državljanov. Državljani pričakujejo, da bo manj korupcije, ko bodo, ko bodo enkrat v Evropski uniji. Nekateri državljani prav gotovo imajo dobiček od korupcije, ampak to ni večina civilne družbe in javno mnenje prav gotovo ni takšno, da bi to podpirali. To je prav gotovo naš cilj. Financiranje strank. Mislim, da smo slišali nekaj zelo dobrih pripomb gospoda Boštinarva. Preučujemo najboljše prakse. Evropskih standardov ni. Če boste natančno prebrali naše poročila zadnjih letih, boste videli, da so poročila, naprimer o Črnegori in Albaniji, takšne, da je to prednostna naloga. Ne gre samo za formalnosti, ne zanimajo nas zakoni. Lani je bil pomislek v Črni gori ta, da je nadzor pomankljiv. Določeni nadzorni organi obstajajo, ampak ne izvajajo nadzora nad vsemi vprašanji. Nekaj ministrstvo za finance, nekaj osrednja volilna komisija. Nas pa zanima dober sistem, ki omogoča, da politične stranke delujejo na zelo trdni osnovi z visokimi etničnimi standardi. To vrstni dialog in zavezanost političnih sil v Evropi nam lahko pomaga pri tem. Ključno vprašanje pa je seveda mobilizacija oblasti v zadevnih državah. Kako sem že povedal, obstaja določena prizadevanja. V vseh državah imamo dober okvir. Mislim, da moramo okrepiti neodvisne institucije, nadzorne organe, zato da rešimo vrzeli v zakonodaji. Konflikti interesov obstajajo v vseh državah, ampak to ni dobro organizirano in se ne izvaja ustrezno. Mislim, da je to ključno vprašanje, to moramo rešiti v prihodnosti. Naša pomoč je vedno na voljo. Mislim, da so vse organizacije, ki so pred nami dobile sredstva iz Evropske unije, gre za spremljanje zakonodaje, še posebej tistih delov zakonodaje, ki so tvegana, naprimer gradbeništvo, davčna uprava in tudi pravosodje, naprimer. Glavno. Glavni cilj pa je, da dosežemo rezultate. Obnovljeni konsens leta 2006 je to pokazal in v Evropi smo si edini, da morajo države izboljšati prakso na terenu, ne samo sprejeti odločitve na papirju, ki se v resnici ne izvajajo. Mislim, da lahko dosežemo trajnostne rezultate. Sporočilo komisije iz leta 2003 obstaja o temeljih načelih za boj proti korupciji pri državah, ki pristopajo k Evropski uniji in sosednjih državah. Mi si prizadevamo za to, da bi pripravili generalni direktorat HOM pripravlja svežen o boju proti korupciji v EU. Mislimo, da bomo to lahko predstavili leta 2011 kar zadeva širitev, politična merila, to podpirajo vsi organi Evropske unije, komisija, svet in Evropski parlament. Mislim, da lahko dosežemo rezultate, da države spodbudimo k temu, da bodo dosegle pravi in konkretni napredek na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Slišali smo nekaj jasnih in zanimivih izjav strani naših gostov. Slišali smo jasna vprašanja strani poslancev. Tako da se sedaj veselim tudi jasnih odgovorov na ta jasna vprašanja. Besedo dajem gostom v obrnjenem vrstnem redu. Najprej bo dobil besedo gospod Drviši. Kratek bom, kar se tiče jaz, javne razprave. Javna razprava obstaja, ampak kot je omenil gospod Panceri, ko je vsak obdolžen korupcije, potem na koncu nišče ni skorup, skorupiran. Ta proces je spolitiziran. Potrebovali bomo močno pravosodje, konec nekaznovanosti, neodvisne medije. Mi imamo veliko akterjev v medijskem prostoru, ampak ti niso resnično neodvisni. Um, Pogosto se zgodi, da sprejema svoje odločitve na podlagi klicev različnih uh, zainteresiranih skupin. Potrebujemo tudi močne politične stranke, oziroma bolj š, oziroma takšne stranke, ki ne bodo imele preveč uh, moči. Saj uh, eh, za enka stranke ne počnejo tega, kar pridikajo, kar se tiče financiranja, financiranja kampanj in tako naprej. In ne na zadnje, Ne potrebujemo vojne proti korupciji na vseh frontah, potrebujemo samo pametno posredovanje. Imamo, na primer, problem v zdravstvenem sektorju in zato bi potrebovali strategijo za to področje. Če obstaja problem v izobraževanju, bi morali ukrepati tam. In pa. Podariti želim tudi to, da ne smemo pričakovati čudežev v enem letu, v dveh letih. Eh, kajti tukaj eh, obstaja tudi tveganje dela organizaciji. Eh, vsi pričakujejo rezultate v šestih mesecih ali v enem letu, gre pa tukaj za doživljensko delo in to ne sme doseči vlada sama. Udeleženi morajo biti vsi akteri in potrebna je podpora. Ko gre za mednarodno skupnost in za Evropsko unijo, seveda